Good afternoon, dear colleagues. Dobro jutro. Dobr dan, spoštovani kolegice in kolegi. Lepo pozdravljam predsednika Evropske centralne banke, gospoda Dragija. Preden začnemo z monetarnim dialogom, bomo sprejeli današnji dnevni red. Najlepša hvala. Najprej zelo kratko poročilo o trenutnih medinstitucionalnih pogajanjih. Gre za trialog o bančnem paketu, in sicer o uredbi Sarma in pa BRŽD. Drugi trialog glede teh dveh dosev je potekal 11. septembra. Pogovarjali smo se o moratoriumu ter o poročanju in razkrivanju MRL. Prav tako smo se o tem pogovarjali na osnovi cenega dokumenta Evropske komisije. Službe Evropske komisije so se strinja le z oblikovanjem dokumenta o možnostih za prehodno razpravo. Svet in komisija pa ste se dogovorili glede razmisleka o morebitnih rešitvah, glede vprašanj, ki jih zadeva novi predlagani člen parlamenta 32. Tehnično delo, ki je potekalo do tega datuma, pa smo podprli, obenem pa smo razširili tehnični mandat v uredbah CRM. Potem pa še CRR2 in CRD5, trialog 12. septembra je potekal ta trialog v Strasburu, pogovarjali smo se o vzvodih klasifikacij kapitalskih instrumentov. V drugem stebru pa tudi makropravilnostnemu okvirju. Začasni dogovor bi lahko dosegli na osnovi nekaterih izbranih določb na tistem dnevnem redu, vendar pa se bodo ta pogajanja nadaljevala v času naslednjega triloga, ki bo predvidoma 27. septembra 2018. Zdaj pa lepo pozdravljam gospoda Marija Dragija v času tretjega monetarnega dialoga s tem odborom leta 2018. Kot veste, monetarni dialog poteka tudi po zadnjem srečanju na svetu, v času katerega je bilo junijsko stališče Evropske centralne banke glede prihodnjih smernic potrjeno, tudi glede obrestnih mer, glede načrtovanega odpravljanja nekaterih programov, pa tudi glede zagotavljanja monetarne prilagoditve znotraj finančne politike. Pozdravljamo tudi vse sprejete sklepe tudi v času razprave o standardni in nestandardni monetarni politiki. Sporočila Evropske centralne banke pa so bile deležne precejšnje podpore s trgom. Pogovorili smo tudi o bančni likvidnosti, pa o ocenjevanju tvegan. Seveda treba tesno spremljati ta tveganja, ampak dokumenti zaenkrat sklepajo, da še nismo priča negativnim trendom, zaradi česa lahko še potrdimo pozitivno oceno učinkovitosti monetarne politike ECB. Najlepša hvala, gospod Dragi. Vsi se seveda veselimo naslednjega sklepa. Zdaj pa se že veselimo vašega govora. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članici odbora Ekon. Spoštovane gospe in gospode, veliko veselje mi je, da sem ponovno v Evropskem parlamentu pred vašim odborom. Pred desetimi leti je evro moče vstopilo v resno recesijo. Ta kriza je izpostavila nekatere strukturne šibkosti in nas soočila z njimi. Delo še ni končano, ampak že žanjemo plodove našega dela. Rast je zadnjih pet let in več pozitivna stopnja brezposobnosti pa je na najnižji stopni od novembra 2008. V današnjih pripombah bom razpravljal o trenutnem gospodarskem okolju, pa tudi o vlogi, ki jo ima monetarna politika ECB. Na zaprosile vašega odbora bom spregovoril tudi o centralni komunikaciji naše banke oziroma komunikaciji centralne banke, kar je za integralni del monetarne politike. Te informacije so postale na voljo od zadnjega obiska Julija in to tudi v večji meri potrjuje širito ekonomije evroobmoča, ki je zraslo za 0,4 odstotkov v drugem četrtletju 2018. Kljub določenim zmernim trendom po močni gospodarski rasti leta 2017 je gospodarstvo še vedno ocenjeno kot visoko zmogljivo, delovni trgi vsega, delujejo vedno bolje. Zdaj pa se kaže tudi znake pomankanja delovne sile v nekaterih državah in sektorjih. To odraža tudi stopna brezposobnosti v evroobmočju, ki je bila 8,2 odstotka julija. Od plafona pet let prej se je stopna zaposlenosti oziroma se je obseg delovnih mest povečal za približno 9,2 milijona v evrov območju. Zaradi vedno boljših delovnih in tržnih pogojev in splošnih pogojev, pogojev raste tudi obseg dohodka. Večji dohodek podpira zasebno potrošnjo, ki se naj bi povečala za 1,5 odstotka leta 2018. Ti dejavniki skupaj z poslovnimi investicijami znotraj ugodnih finančnih pogojev vodijo tudi v večjo profitabilnost podjetij in vse skupaj vodi v večje povpraševanje in večjo potrošnjo. Ko se oziramo v prihodnost, najnovejše makroekonomske napovedi ECB potrjujejo napoved vedno večje rasti evropmočja. Poprečna letna rast naj bi bila 2,0 odstotka leta 2018, 1,8 odstotka 2019 in 1,7 odstotka leta 2020. Za nekolišnjim negativnim trendom za leto 2018 in 2019, kar odraža šipkejšjo globalno trgovino. Tveganja, ki obkrožajo perspektivo evrobmoče, še vedno lahko tolmačimo kot uravnovešena, čeprav so grožnje protekcionizma, šibkosti na novih trgih in pa nestanovitnost finančnih trgov vedno bolj opazni. Fiskalne politike v več državah evroobmoča so morda manj neutralne, kot smo to pričakovali pred nekaj časa. Kar zadeva spremembe inflacije, KICP inflacija je bila 2,0 odstotka avgusta, kar je upad za 2,1 odstotka julija. Inflacija ostaja nekoliko više kot v prvih mesecih v letu, kar odraža tudi precejšnje povečave v cenah nafte. Temeljna inflacija je večinoma neutralna, ampak to še vedno pomeni določeno povečanje, potem ko se krpijo domači pritiski. Inflacija naj bi se povečala v naslednjih mesecih, ko trg dela spodbuja tudi rast plač. Naprimer, letna rast v smislu izpogajanih plač v evroobmočju se je povečala od 1,5 odstotka 2017 na 1,7 odstotka v prvem četrtletju 2018 in na 2,2 odstotka v drugem četrtletju. To podpira tudi naše zaupanje, da bo poraba v smislu rasti plač nekaj, kar se bo nadaljevalo, saj dogovori glede plačnih stopenj ponovadi trajajo dve leti ali več. Če se zazremo naprej, bodo letne stopnje inflacije verjetno v naslednjih mesecih relativno stanovitne, naj bi pa dosegle 1,7 odstotno rast v vsakem letu od zdaj do leta 2020. Ta stabilni profil na nek način prekriva tudi počasen prispevek nejedrnih komponent splošnega indeksa in relativno dobro porabo oziroma uporabo temelje inflacije. Napovedi ECB torej predvidevajo inflacijo, kar izključuje hrano in energijo. In ta naj bi dosegla 1,8 odstotka leta 2020. Zadnje spremembe pa upravičujejo tudi zgodnje ocene upravnega sveta, ko gre za srednje ročno inflacijsko perspektivo. Upravni odbor se je odločil ohraniti monetarno politiko skladno s trenutno ureditvijo in kakršen koli načrt, ki je bil napovedan v našem črtu junija v Riji, torej da bi zmanjšali mesečno, mesečno uh, eh, nete nakupe na 15 milijard do oktobra, do konca leta. To ne pomeni, da se naša monetarna politika ne bo več prilagajala za naše temeljne pričakovanja glede vedno večje inflacijske poti, če se želimo, da se to zgodi, moramo biti previdni, potrpežljivi in ustrajni pri kilbiriranju monetarne politike. Skladno s tem pristopom bomo še naprej zagotavljali izrazite monetarne spodbude s kombiniranjem treh političnih pristopov. Prvič, vedno bolj bomo spodbujali uporabo ključnih ECB obrestnih mer, za katere pričakujemo, da bodo ostale na trenutnih stopnjah skozi poletje naslednje leto. V vsakem primeru pa je to bistvenega pomena, če želimo zagotoviti kontinuiteto konvergence inflacije na poti do našega cilja. Potem pa še preostale neto premoženske nakupi, ki jih bomo izvajali do konca tega leta in pa tretjič ponovne investicije nabora pridobljenih varnostnih papirjev. Naši politični ukrepi so bistveno prispevali k pozitivnemu ekonomskemu razvoju v evroobmočju. Če upoštevamo vse politične ukrepe, ki smo jih sprejeli od sredine leta 2014, naše ocene kažejo na to, da je splošni učinek na realno BDP rast in pa inflacijo v evroobmočju v vseh obeh primerjih približno 1,9 odstotnih točk kumulativno med letom 2016 in 2020. Zdaj pa mi dovolite, da pokomentira še vprašanje komunikacije centralne banke, za kar ste zaprosili danes. Vnaprejšnje usmerjanje je res postalo pomemben instrument za vse večje centralne banke, saj so konvencionalna monetarna orodja že prišla do nižjega pragu učinkovitosti in ECB pri tem ni nobena izjema. Vnaprejšnje usmerjanje v naših političnih obrestnih merah se je s časom razvijalo od prve uvedbe julija 2013. Splošno gledano je šel ta trend skozi tri faze. Ko smo najprej dali takšno usmerjeno usmeritev leta 2014, je bil naš cilj na nek način insulirati finančne pogoje evroobmoča in še posebej segment denarnih trgov in pobrestnih mer zaradi še kako velike nestanovitnosti, posledično tudi zaradi dogodkov na ameriškem monetarnem trgu. V drugi fazi smo skušali okrepiti učinkovitost naših neto premoženskih nakupov. S tem smo izrazili tudi pričakovanja upravnega odbora glede prihodne poti obrestnih meri in tako smo zagotovili, da bo negativni trend s katerim so učinkovali premoženski nakupi in so bili prekinjeni zaradi nezasedrenih tržnih pričakovanj kratkoročnih povečanj obrestnih mer. Od junija 2018 smo izražali naša pričakovanja, da glede na vse predobljene podatke se bodo verjetno neto nakupi končali po decembru 2018 kar nekaj časa smo obzorje poti stopen vezali na konec neto nakupov. Glede na trenutne indice bodo obrestne mere ostale na trenutnih ravneh tudi po času zaključka neto nakupov in eh, zato so se napovedovali tudi nekateri pogojni načrti za zaključevanje teh neto nakupov. Smo pa zato oblikovali smernice. Usmerjanje, prečakovano glede poti političnih stopenj, je bilo kritičnega pomena ravno zaradi tega, ker je mnenje upravnega odbora to, da se moramo navezati tudi na končno strukturo obrestnih mer, kar uteliša prečakovanja glede konstantnih političnih stopenj tudi po decembru 2018. Za nas je bilo pomembno, da smo ohranili nadzor nad signaliziranjem, kar je ugrajeno v naša monetarno-politična sporočila. Na tej kritični točki smo morali pomeriti tako investitore kot javnost, da zaradi najverjetnejših sprememb pri našem delovanju ne bo oškodovan napredek na poti do normalizacije inflacije. V tej luči smo let junija 2018 dejali, da bodo pričakovane obrestne stopne verjetno stale na trenutnih ravneh vsaj skozi poletje 2019 in v vsakem primeru tako dolgo, kot je potrebno za to, da bomo zagotovili, da bo evolucija inflacije usklajena z trenutnim pričakovanjem glede trajnostne prilagoditvene poti. Te smernice glede stopen, ki smo jih predstavili julija in na to ponovili ta mesec, vključujejo dva dela. Najprej tisti del, ki je bil ocenjen poleti 2019, oziroma do poleta 2019, gre torej za formulacijo, ki je utemeljena s koledarjem, čimer se sklicujemo tudi na predvidene pogoje, ki bi lahko zagotovili prvo povečanje stopen in drugič, to je pa komponenta, ki je odvisna od politike držav članic, ki kaže na to, da bodo te stopne ostale nespremenjene tako dolgo, kot je potrebno, da bo trajnostna konvergenca inflacije na stopni, ki je pod, ampak blizu 2 odstotkov srednjeročne. Izkazalo se je, da je bilo usklejevanje tržnih pričakovanj in pa upravnega odbora gladko in takošnje. Nove formulacije in smernice so tržnim akterjem pomagale bolje razumeti odzivno funkcijo, tako so se lahko prilagodili tudi pri načrtovanju svojih programov in načrtov. Seveda, usmerjanje finančnih pogojev za usmerjanjem pričakovanj tržnih profesionalcev oziroma katero je le del naših zadožitev. Odgovorni smo za zagotavljanje stanovitnosti cen za 360 milijonov ljudi v evroobmočju, ki uporabljajo evro in sprejmejo ekonomske odločitve vsak dan. Sodelovanje oziroma predstavljanje informacij državljanov je bistvenega pomena za ohranjanje javnega zaupanja v centralno banko in pa tudi v primernosti učinkovitost njene politike. V tem smislu so razprave pred Evropskim parlamentom bistven komunikacijski kanal, skozi katerega lahko obrazložimo razloge za naše odločitve, pa tudi kakšne bodo posledice teh odločitev na njihovo življenje. ECB in Evropski parlament, ki gradita na okviru zapisanem v primarno zakonodajo, sta se odzivala na zahteve po večjem nadzoru kar se je seveda pojavilo v času krize. Zahtevali so tudi večje prevzemanje odgovornosti v celotnem procesu. To pa seveda še ne pomeni, da zdaj lahko počivamo na lovorikah. Če želimo ohranjati zaupanje ljudi, potem moramo tako pri ECB kot pri parlamentu še naprej na tem delati. Od januarja 2015 to pogledno ECB redno objavlja tudi preglede monetarnih odločitev upravnega odbora in naše izmenjave ter razprave v tej dvorani kažejo na to, da vse te dodatne informacije vsakogar, ki ga zanima upravljanje z monetarno politiko, obvešča tudi o samem nadzoru Evropske centralne banke, kar poveča sam nadzor. Obenem nam to daje več priložnosti, da obrazložimo naše odločitve in ponazorimo, da delamo skladno z našim demokratičnim mandatom. V zadnjih nekaj letih smo okrepili tudi naš trud, zato da bi premestili ključne komunikacijske izzive, ki jih zastavlja struktura evroobmočja. To pomeni, da smo se odprli državljanom v 19 državam, ki imajo seveda različne pričakovanja glede ECB. Prenovili smo tudi našo komunikacijsko strategijo in se neposredno usmerili na širši obseg občinstva. občinstva. Poleg institucionalnih dejavnosti smo se z drugimi člani izvršnega odbora odeležili približno 180 dogodkov v zadnjih dveh letih. Četrtina od teh je bila izobraževalne narave. Če vključim think tanke, fundacije, neprofitne organizacije in vladne ustanove, mislim, da smo predstavili več govorov kot na Evropski centralni banki in nacionalnih centralnih bankah. Naše osebje je izvajalo tudi določene programe za ozaveščanje na šolah in na univerzah, kar seveda dosega tudi cilj in funkcijo centralne banke v naprednem gospodarstvu. Obrejno smo pojasnili tudi finančno krizo in pa vlogo ECB pri lajšanju negativnih učinkov na evropske državljane. Obenem imamo tudi video določene pojasnevalce in pa diagrame, ki razlagajo kompleksno vprašanje na dostopen, razumljiv način. Začeli smo uporabljati nove urodja, kot so YouTube, LinkedIn, pa tudi Twitter, kjer imamo skoraj 440 tisoč sledilcev. Naj sklenem, Evropski parlament, ki predstavlja evropske državljane bistvenega pomena za zagotavljanje razumevanja in zaupanja, ko gre za odločitve ECB. V tem smislu Evropski parlament prispeva k učinkovitosti monetarne politike, ampak vaš prispevek kot prispevek poslancev se tukaj še ne konča. Vi kot so zakonodajalci imate vlogo, ki jo morate prevzeti, ko pripravljate Evropo na tveganja, ki bi se lahko dejansko zgodila, kot sem povedal v uvodu. Povedal sem, da je močan regulatorni okvir daljši od tega, da bi ogrožal gospodarsko rast, ampak je nekaj, kar zagotavlja dolgoročno gospodarsko uspešnost. Danes, deset let od začetka finančne krize, je to še vedno veliko pomembnega dela, s katerimi se moramo soočiti z izboljšanjem finančnega zakonodajnega okvira EU. Ko se približujemo končno zakonodajne, koncu zakonodajnega cikla, moramo izkoristiti to priložnost. Štem na Evropski parlament, da bo dal ustrezno podporo za stabilnost trgom, tako bo zaščitil evropske državljane kot stranke, delavce in davkoplačevalce. Najlepša hvala, na voljo sem vam za vprašanja in odgovore. Najlepša hvala, gospod Dragi, za te pripombe. Hvala, da ste podarili tudi vlogo Evropskega parlamenta, ki je tako forum, okvir, ki zagotavlja transparentnost, kot tudi nekakšen sozakonodajalec, in lahko vam zagotovim, da se bomo potrudili po najboljših močeh, da se bomo čim bolje soočili z težavnimi zakonodajnimi okviri. Skušali bomo seveda dokončati tudi okvir za finančno stabilnost ter Evropsko monetarno unijo. Zdaj pa bomo začeli z intervencijami. Mi najprej v imenu skupine LS, Marko Sverber. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospodu Dragiju. Najlepša hvala vam, gospod Dragi, da ste prišli v naš odbor in hvala za ta pojasnila. Podali ste pregled pozitivnega razvoja našega gospodarstva, ampak eh, na obzorju se že kažejo oblaki, kar se tiče konjunkture. Ti oblaki se pojavljajo tudi znotraj evropskih institucij. Naprimer, prejšnji teden, ko so se sestali predsedniki držav in vlad Evropske unije, je bilo zelo vprašljivo, ali bomo prišli do končnega dogovora z Združenim kraljestvom ali ne. To pa bo zapletlo tudi vaše delo. Kljub temu, da Združeno kraljestvo nikoli ni uvedlo evra in tega namena tudi ni izkazalo. Vseeno me zanima naslednje kako se Evropska centralna banka pripravlja na tako imenovani scenarij trdega brexita. To bo seveda vplivalo na finančne trge. Zanima me, ali imate že usklajen dogovor z Bank of England, torej z Nacionalno banko Združenega kraljestva. Zanima me, ali že imate načrt za sodelovanje z Združenim kraljestvom, kar se tiče finančnih vprašanj. Tudi če bo Brexit nekako bolj dodelan in dogovorjen, se še vedno zastavlja vprašanje, kako bo potekalo vaše sodelovanje z Bank of England, kar se tiče nujnega kliringa in eh, kar se tiče sodelovanja pri mednarodnem prodaji. Hvala. Uh, uh... Najlepša hvala. Seveda moramo počakati na razvoj trenutnih pogajanj, ampak moramo se spomniti, da ECP ni del teh pogajanj. Videli bomo torej, kakšen bo rezultat teh razprav, preden bomo dejansko lahko ugotavljali, kaj bi bili najboljši ukrepi, ki nas čakajo v prihodnosti. Seveda si želimo, da kakršnakoli rešitev ne bi postavila pod vprašaj integritete enotnega trga. Kot sem povedal, smo z Bank of England vzpostavili tudi delovno skupino in trenutno preučujemo različne dele trenutnih pogajanj. Bo pa seveda vse odvisno od končnega izida in na to pač ne moremo vplivati. Splošno gledano, naše ocene kažejo, da na tej realni strani pogajanj naj bi učinek bil skupno predvsej mil. Na finančni strani prav tako ne pričakujemo ne vem kakšnih posledic, razen z eno izjemo, naprimer pri centralnih derivatih, če pride do nekega nenadnega dogodka, na katerega se ne moramo pripraviti na hard Brexit, recimo najhujše oblike, potem bomo morali razmišljati, kako bomo na različne pogodbene položaje potem prilagajali, regulirali celotni proces spremljamo, sodelovanje za Bank of England je dobro, moramo vse pripraviti, ampak vse bo odvisno od končnega izida teh pogajanj. Nekaj časa še imam. V tem primeru in v tem trenutku se eh, pri nas odločamo za to, da podjetjem svetujemo naj se pripravijo na najslabši scenarij. Časa namreč ni več veliko. In če bo prišlo do najhujšega scenarija, mi pravimo podjetjem, naj se pripravijo na to. Ali ste tudi v ECB razvili nekakšen načrt za najhujši scenarij? Uh, mi smo vsekakor pozvali vse zasebne stranke, naj se pripravijo na ta dogodek. Nismo pa sprejeli nobenih sklepov, nobenih odločitev glede tega, kaj naj javni organi storijo v tem primeru. To je namreč del pogajanj, katerih mi nismo del. Hvala lepa. Seveda vse uspodbujamo k temu, da pripravijo rezervne načrte, ampak mi še vedno delamo v okviru scenarija, da bo dosežen pravičen dogovor, ki je po našem mnenju še vedno mogoč. In upamo, da bo tak dogovor tudi izveden. Prvanš Beres, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste se odzvali na naše vprašanje, vprašanja, ki smo jih predstavili pred začetkom tega dialoga. Bi pa želela opozoriti na dvoje. Gre na navezavo na našo prejšnjo razpravo o Evropski monetarni uniji. Takrat ste predstavili primer Latvijske banke, ki se je soočala z težavami ravno zaradi nelegitimnosti direktorja Evropske oziroma direktorja njihove centralne banke. ECB torej ne more intervenirati pri prekinitvi mandata, ampak na koncu koncev to prav gotovo ima tudi določen učinek na okolje in pa globalno delovanje sistema Evropske centralne banke. Ali mislite, da tukaj ne obstaja nekakšna pravna vrzel, ki bi bilo treba zapolniti in Evropska centralna banka bi morala imeti nekakšno vlogo pri tem, opozoriti na določene težave, s katerimi se sooča neka nacionalna centralna banka? Moja druga pripomba pa zadeva to, kar ste povedali v Berlinu prejšnji teden. In sicer ste v svojem nagovoru govorili o potrebi po nekakšni funkciji stabiliziranja v gospodarstvi evroobmoča. Ali menite, da bodo ti predlogi, ki jih je oblikovala Evropska komisija, koristni, grejo v pravo smer in poleg tega me zanima, ali bodo na svetu poskrbeli za to, da bodo ti predlogi dejansko sprejeti do konca tega zakonodajnega cikla, do tega mandata, ter kako boste prispevali k tem predlogom. Boste to dopolnili? Torej, prvo vprašanje, ki ste ga zastavili, je povezano z ukrepi, ki jih lahko sprejmemo glede preprečevanja pranja denarja. Trenutna situacija ni zadovoljiva in to ni nobena skrivnost. In kaj bo ECB storila sedaj? V delovni skupini, ki jo je vzpostavila Evropska komisije bomo seveda sodelovali zato, da bi izboljšali izmenjavo informacij med nacionalnimi organi za boj proti pranju denarja in nadzornimi organi. Seveda pa je tukaj mogoče storiti še več. Določene informacije si morajo deliti organi za boj proti pranju denarja in organi za nadzor med seboj. Stališče ECB-ja je in mislim, da je enako povedal tudi Daniel Nui, to, da potrebujemo evropski organ za boj proti pranju denarja. Le na tak način lahko zagotovimo preglednost tega, kaj se dogaja na evrskem območju. Interno pa smo med tem že ustvarili in eh, sedaj krepimo nekakšno vstopno točko za to. Na tak način bomo vprašanja povezana z pranjem denarja lahko obravnavali v sodelovanju z nadzornimi organi in pravno službo banke. ECB pa ni odgovorna za boj proti pranju denarja, ne za preprečevanje in ne za izvrševanje v tem okviru. Tudi zmogljivost ECB-ja, da spremeni to situacijo, je precej omejena. Zaradi tega moramo okrepiti naše sodelovanje z Evropsko komisijo na tem področju. Kar pa se tiče drugega vprašanja, govorili ste o funkciji stabilizacije. Lepo od vas, da ste me citirali, ko sem bil v Berlinu, ampak če se pravilno spomnite, se nisem spuščal v podrobnosti posameznih predlogov. Tukaj obstaja namreč veliko različnih predlogov in vsak po svoje je dober, ima pozitivne aspekte, ima pa tudi negativne aspekte. V tem trenutku je torej zelo težko izbrati enega izmed teh mnogih predlogov. Katerikoli predlog pa bi moral imeti dve osnovni značilnosti. Prvič, biti mora primeren za to, da se izvaja stabilizacija. Takoj bom povedal, kaj pomeni to, da je primeren. na podlagi tega bi se potem ocenjevala velikost tega predloga. Druga značilnost pa je, da ne sme izkrivljati vzpodbud, ki jih imajo države članice za to, da izvajajo trajnostno fiskalno politiko. Torej, ne sme vzpodbujati višjo stopnjo tveganja. In kaj pomeni, da bi bil tak predlog primeren? Če si ogledamo izvajanje stabilizacije v monetarnih unijah, ki so bolj napredne od naše, vidimo, da je velik del deljenja tvegan nekaj, kar izvaja zasebni sektor in to je pomembno, ko pride do večjih šokov. Zakaj? Te monetarne unije imajo tudi dobro, dobro razvito bančno unijo in unijo kapitalskih trgov. Zato je to mogoče javni del je tukaj relativno omejen. Prvi zaključek bi bil torej naslednji. Velikost te funkcije za fiskalno stabilizacijo bo manjši v primerjavi s tem, kako dobro bo razvita bančna unija in unija kapitalskih trgov. Seveda pa velja tudi obratno. Ne moremo zagovarjati tega, da ne bi ukrepali, da ne bi izboljšali bančne unije, unije kapitalskih trgov in izboljšali stabilizacije. To, tega ne moremo zagovarjati. Hvala. Najlepša hvala. Bernd Luke, izvolite. Gospod Dragi, govoril bom po nemško, tako da si nadenite slušalke. Gospod Dragi, italijanski, aha, bom še malo počakal. Še enkrat lep pozdrav. Italijanski ministr za evropske zadeve, gospod Savona, vam je poslal dopis. V tem dopisu je opisal njegove predstave glede tega, kako bi moralo biti evropsko obmo evrsko območje preoblikovano. To so relativno revolucionarne ideje. Ministr tam trdi, da evrsko območje ni optimalno valutno območje. Glede na to, da je zelo neprepravljeno, predvidljivo, kakšne so monetarno-politične namere italijanske vlade, se v drugih državah pojavlja, pojavljajo pomisleki glede tega, kako bo to vplivalo na druge države. Države, ki imajo dolgove, tako kot je naprimer Italija, bi lahko povzročile velik šok za tiste države, ki so v bistvu posojilo dejavke, kot je naprimer Nemčija. Kako bi to torej vplivalo na nas? Italija to pravno situacijo ignorira. Dva kolega, ki sta evroposlanca in sta del italijanske vlade sta na to reagirala in eh, napisala, da bi morala v tem primeru Italija poravnati svoje dolgove, ampak ta odgovor nima nobene pravne podlage. Ali ne bi tudi ECB morala v svojih eh, političnih smernicah zapisati, kaj, torej, eh, kaj se bo torej zgodilo z takšnimi target dolgovi, ciljnimi dolgovi, v primeru, da ena izmed držav zapusti evrsko območje. Ta target sistem bi morali preoblikovati na tak način, da bodo takšne, takšni dolgovi izdani zadevni nacionalni centralni banki. Lahko, bodo, lahko so to tudi posojila za nedoločen čas z fleksibilnimi obrestnimi merami, ampak Jasno mora biti, da v primeru, da ena izmed držav izstopi iz evrskega sistema, so te um, obveznosti še vedno aktualne. Uh, Hvala za to vprašanje. Vprašanje, ki ste ga zastavili, je vsekakor pravno gledano zelo zapleteno in ni v rokah ECB, da to iz vseh aspektov predela in odgovori. Omejitve na sistem Target bi uničile monetarno unijo. Target je namreč plačilni sistem in če bomo začeli omejevati količino plačil, ki jih naši državljani lahko izvedejo, potem bomo popolnoma razbili unijo. Ja, ampak tega nisem predlagal. Se pravi, čujem, gospod Luke, ampak počakajte gostu, da odgovori, če bo še na voljo kaj časa, pa lahko do zastavite dodatno vprašanje. Ja, jaz sem zaključil. V redu, v tem primeru pa imate besedo, gospod Luke. Nisem predlagal, da se omeji sistem target in njegove funkcije. Ne. Ampak dolgovi iz sistema Target bi lahko bili predelani, transformirani v eh, dolžniške instrumente. In nacionalna centralna banka, ki, im, ki ima te target dolgove, bi bila na tak način tudi odgovorna za poravnavo teh dolgov v primeru, da se država odloči izstopiti iz evrskega sistema. Dokler so države članice eh, tudi v evropskem sistemu, to ni relevantno. Ampak, če se neka država odloči izstopiti iz evropskega sistema, pa moramo biti pripravljeni na to, da potem tudi ne bo želela poplačati teh target dolgov. Ja, to že velja na nek način, namreč eh, target sistem je decentraliziran in sedaj imamo tudi nekakšna jamstva za te uh, eh, dogove. sedaj govorimo o praktično nemogočih dogodkih. In pravna podlaga tukaj bi bila relativno jasna, po mojem mnenju, tudi v takšnem hipotetičnem primeru. Če pa želimo stvari spremeniti in te dogove spremeniti v centralne dogove ECB-ju, to je nekaj, kar naš trenutni statut Evropske centralne banke ne predvideva, mi predvidevamo decentralizirano izvajanje monetarne pol politike. Hvala lepa, najlepša hvala. Lep virni, izvolite. Hvala lepa. Gospod Dragi, po govoru gospoda Junkerja o stanju v Uniji je tam bilo povedano, da bi evro lahko postal. Uh, valuta za jamstva in vprašanje je, kakšne so prednosti in slabosti tega pristopa v z, primerjavi s trenutnim pristopom. Kakšne korake bi potrebovali, če želimo to doseči in kakšno vlogo bi ECB prevzela pri tem, da bi bil evro bolj pomembna valuta na globalni ravni. Hvala. Najlepša hvala, hvala za to vprašanje. Kar se tiče promoviranja mednarodne vloge evra, to ni mandat ECB. Se je pa vloga evra zmanjšala v določenih aspektih na mednarodni ravni. Še posebej, ko gre za vprašanje uporabe evra kot, eh, kot valute za rezervne sklade. Je pa evro še vedno druga najbolj uporabljena valuta na svetu. Mednarodna vloga evra je torej nekaj, kar se določa na trgu. Tržne sile jo opredeljujejo. Evrski sistem ne uspodbuja vloge evra, je ne zmanjšuje in je ne omejuje. Če se bomo odločili nadaljevati za izgradnjo unije kapitalskih trgov in bančne unije, in ko se bomo za to odločili, se bo okrepila tudi mednarodna vloga evra. Vloga evra v svetu je torej povezana z odločnostjo in zmogljivostjo, ki jo izkažemo temu, da izvedemo zadane reforme. Seveda pa čakamo tudi na to, kaj bo konkretno predlagala komisija. Mi bomo sodelovali z komisijo v tem oziru. Najlepša hvala. Hvala lepa. Če želite, imate časa dovolj za eno dodatno vprašanje. Ne, potem pa Sven Gigolt, izvolite. You, Hvala lepa, predsedujoči. Predsednik Dragi, v govoru, ki je bil. Eh, predvajan, ki je bil dan pred desetimi eh, dnevi ob obletnici, deseti obletnici propada eh, Lehman Brothers, je vaš predhodnik povedal, da je finančni sistem enako ranljiv, kot je bil pred desetimi leti. Opozoril je na prekomerne dolgove oziroma prekomerni vzvod finančnega sistema v primerjavi z realno ekonomijo, z realnim gospodarstvom. Pravkar ste dejali, da želite še naprej odločno nastopati in zagovarjati to akomodativno denarno politiko. Državljani po vsej Evropi pa vidijo negativne aspekte te politike, ki se nadaljuje. Denarna politika je seveda v okviru evrske skupine zelo pomembna in igra pomembno vlogo. Parlament v svoji večini in tudi jaz nikoli ni kritiziral vašega stališča tukaj. Ampak ali ne bi bil že čas, da sedaj prisluhnete besedam vašega predhodnika in bolj jasno preučite negativne aspekte te politike? Zanima me, ali se strinjate za to oceno vašega predhodnika. In če se s tem strinjate, potem me zanima, ali je ta prekomerni vzvod finančnega trga glede na gospodarsko politiko problematičen. Kakšne bodo posledice za politike ECB, če se torej s tem strinjate? Now, all, me... Hvala lepa. Za začetek naj podam nekaj več nijans v to oceno. Razlikovati morate v finančnem sistemu bančni sistem in tako imenovani, tako imenovani bančni sistem v senci. Pri bančnem sistemu smo naredili veliko napredka. Banke imajo sedaj tukaj stopnjo kapitala, ki je, visok, ki je veliko višja od tega, kar smo imeli prej. Torej, banke so bolj močne, bolj stabilne, kar se tiče likvidnosti, kar se tiče lastnih sredstev in tako naprej. Nobeden izmed, eh, torej vsi kazalniki so se močno izboljšali v zadnjih desetih letih. bančni sistem in njegov način upravljanja tveganj se je popolnoma spremenil v vseh aspektih, odkar se je začela sama gospodarska kriza. Kar se tiče torej bančnega sistema, lahko rečemo, da so banke sedaj močnejše, okrepljene. Ali to pomeni, da lahko preprečimo naslednjo krizo? Ne, ampak okrepili smo jih vsekakor. Drugi del pa je povezan z usporednim bančnim sistemom pri tem usporednim bančnim sistemom, lahko rečem, da smo na območju Evropske unije tudi tukaj napredovali. Usporedno bančništvo se je hitro povečalo. Približno 8 odstotkov na leto je raslo v zadnjih letih in letos se je prvič stabiliziralo. Usporedni bančni sistem vključuje različne subjekte, ki so izjemno veliki, izjemno zapleteni, medsebojno povezani in do neke mere te, ti subjekti izvajajo dejavnosti, ki so podobne bančnim. Preglednost v tem sektorju je veliko manjša kot v bančnem sektorju in to je res. Ampak v Evropski uniji smo tukaj močno napredovali in nadaljevati moramo za svojimi ukrepi. Druge jurisdikcije pa niso bile tako dejavne kot mi in eh, izpostavljenost Evropske unije tem drugim jurisdikcijam je seveda velika in zato moramo prepričiti možnosti, eh, da se prelijejo negativni aspekti iz teh jurisdikcij v Evropsko unijo. Pred eh, desetimi leti se je zgodil ta propad Lehman Brothers, to je res, in v tem zadnjem desetletju se je deloma povečala stabilnost. V drugih delih sveta se regulacija manjša, torej delujejo v obratni smeri kot mi. Mi smo izboljšali situacijo, smo pa vseeno ranljivi zaradi dogajanj v drugih delih sveta. Torej, kar se tiče teh vzvodov, bi dejansko razlikoval med Evropsko unijo in drugimi deli sveta. Zasebni dolgovi so se v Evropski uniji znižali v primerjavi z drugot. Tudi ta finančni vzvod se je znižal. Javna, javni dolgovi so sicer še vedno na visoki ravni, to se ni spremenilo, ampak to je odvisno od popolnoma drugih dejavnikov. Kot rečeno, mi še vedno nadzorujemo tveganja za finančno stabilnost in sicer eh, s pomočjo različnih orodij. Opazili smo, da je v določenih sektorjih gospodarstva situacija takšna, da so ocene malce pretirane. Naprimer, kar se tiče pri um, nepremičninah, tukaj so ocene pretirane. Ko gre za rezidenčne nepremičnine, smo opazili, da v določenih delih, v določenih državah prihaja do napak. V sektorju nepremičnin prihaja sedaj do zvišanja cen in to precejšnjega zvišanja v določenih državah. In kako se lahko na to odzovemo? Pred kar nekaj časa smo prvič oblikovali to politiko in takrat smo se odločili, da ne bi bilo prav, da spreminjamo denarno politiko zaradi um, nihanj v finančni stubi, stabilnosti. In zakaj? Razlog mora biti pri makrobonitetnih orodjih. Tistih, ki so v okviru ECB, e, pa tudi tistih, ki bi jih morale uporabljati nacionalni organi. Naslednji korak pa bi bil to, da povečamo nabor orodij, ki jih imamo pri makrobonitetnih ukrepih, tudi da ga torej razširimo tudi na usporedni bančni sistem. To bi bil pameten naslednji korak. Hvala. Najlepša hvala, Miguel Vegas, izvolite. Spregovoril bom portugalsko. So torej, prosim, da si nadenete slušalke. Najlepša hvala. Eno vprašanje imam za gospoda Dragija in sicer v povezavi z vključenostjo ECB-ja in vašo osebno vključenostjo v tako imenovano skupino 30. Slišali smo veliko kritik glede te vključenosti. Gre namreč za skupino velikih bank, velikih finančnih skupin, vključeno za bankami, ki jih ECB nadzira. Pred kratkim je potekala raziskava, ki je jasno pokazala, da to sodelovanje znižuje kredibilnost ECB. Poleg tega pa postavlja pod vprašaj tudi njeno neodgovornost, ko igra vlogo nadzornega organa. Prav zato imam zelo preprosto vprašanje. Zanima me, zakaj Evropska centralna banka ne sledi priporočilom Evropskega ombudsmana na tem področju. Enako vprašanje so zastavili tudi japonski centralni banki. Namreč zagotoviti moramo, da bodo zapisniki teh eh, sestankov za zaprtimi vrati postali javni. Gle za vprašanje javnega nadzora, kot ste to omenili uvodoma. Najlepša hvala. Kot veste, je potekala korespondenca o tem in sedaj smo si zabeležili kako je s tem eh, dopisom ombudsmana iz 3.7.2018 o vključenosti članov sveta ECB v skupini velikih 30. ECB je v preteklosti že pripravila izjavo glede našega mnenja. Tukaj najprej v našem dopisu Evropskemu ombudsmanu iz oktobra 2017. Aprila 2018, pa smo potem to še podrobno pojasnili. Oba dokumenta sta na voljo javno na spletni strani ICB. V teh dopisih smo predstavili tudi naše ukrepe, da bi okrepili upravljanje ECB. Odzvali se bomo na sklep Evropskega ombudsmana in to bomo objavili v naslednjih dnevih. Naš odgovor bo, odgovor bo javno dostopen. Odgovorili smo tudi na pisne dopise in pisna vprašanja, ki smo jih dobili od, na to vprašanje strani evropskih poslancev. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da imam še nekaj časa. Ja, izvolite. Se upravičujem, ker ustrajam pri tem vprašanju, ampak če sem, prav, kar, če sem vas prav razumel, pravite, da bo predsednik ECB še naprej ostal polnopravni član skupine velikih 30. Ali sem prav razumel, da ste to rekli? No, Nič nimam za dodati k temu, kar sem povedal prej. Torej, na ta sklep Evropskega ombudsmana se bomo v prihodnjih dneh odzvali pisno. Ta odgovor bo tudi javno objavljen. Najlepša hvala. Thank you. Uh, Bernard Monod. Najlepša hvala, Bernard Monod. Uh, gospod predsednik, glede pranja denarja, ta mesec ste izvedeli, kako je za Nacionalno centralno banko v Latviji, kjer se je zgodilo za dve milijardi evrov pranja denarja od leta 2015 gospa Brez je že poprašala glede tega. Pravite, da naj zato ne bi imeli intervencije. Gospod Rim Savek, ki je član vašega odbora, pa je bil obdolžen tega, da je zahteval, da si je zatiskal oči pred nepravičnimi splačili 5000 evrov na mesec določenim članom te banke. Že enkrat je predsednik Latvijske centralne banke še vedno na položaju in ima nobenega namena odstopiti. Gospod Dombrovskis prav tako ni želel komentirati ali pa reševati te politike. Podpredsednik je pa zdaj podpredsednik za ekonomsko območje. Torej potrebujemo nacionalne sisteme, ki bodo konkretno delovali. Ne moramo pa si prepočiti več sistemov, ki bi ušli kakršen koli nadzorom. Od začetka septembra se ni v tem smislu nič zgodilo, ko je eden od vaših članov odbora prav tako deloval eh, na ta način. Kaj bi lahko torej storili za to, da bi se izognili pranju denarja v nekaterih državah, članicah? ali bi morda lahko temu posvetili neko novo evropsko in federalno agencijo. Žrtve, evropski državljani, tisti, ki so pa zmagali, pa so svetovne banke in pa bančništvo v senci. Gospod Dragi, povejte, kaj ste si zamislili za boj proti pranju denarja v euroobmočju, ne da bi posegali v pristojnosti držav članic in kako boste zahtevali določeno etično moralo vaših kolegov na upravnem ali posmerevalnem odboru ECB. Hvala. Uh, Vaše stališče je malce nasprotujoče si. Po eni strani pravite, da je trenutni sistem skrajno nezadovoljiv, torej je prava katastrofa, ampak trenutni sistem temelji na nacionalnih politikah. Če želite izboljšati sistem, potem potrebujemo več usklajevanja In to bi pomenilo, da imamo enotni organ na evropski ravni za to vprašanje. Ne morete imeti obojega. Po eni strani nacionalni sistem, ki je popolnoma nekoordiniran in deluje brez evropskega organa. Mislim torej, da si sami sebi nasprotujete. Ampak še enkrat bi ponovil, da mi nismo pristojni za izvrševanje zakonodaje na področju finančnega sistema, tudi ko gre za pranje denarja in preprečevanje tega. Ampak, kot rečeno, mi bomo storili vse, da bi to izboljšali. Dos Prizadevamo si, da bi ustvarili nekakšen evropski organ tukaj. Vzpostavili smo vstopno točko na ravni ICB, ki bi nekakšno, nekako federativno urejala to vprašanje. Trenutni sistem namreč očitno ne deluje. No, vu, vu ne Najlepša hvala, gospod predsednik. Niste odgovorili na moje vprašanje, še posebej glede gospoda Rimcevika. Potem pa še drugo vprašanje, kar zadeva upravljanje in pa nadzora nad pranjem denarja. Francoska centralna banka je to popolnoma v redu počela pred obstojem Evropske centralne banke. Imeli smo določene nadzorne mehanizme, ki so jih izvali tudi na Ministrstvu za finance v Franciji. Takrat ni bilo nobene kakšne težave, v vsakem primeru se je to upravljalo na ravni države. Hvala. Stališče gospoda Riševiča je povezano z nacionalno pristojnostjo njihove države. ECB tukaj ne more posredovati bolj, kot je to že storila. Primer smo zastopali pred eh, sodiščem in eh, tukaj lahko samo govorimo o dobrem upravljanju sveta. Kar se tiče delovanja sveta ICB, e se je to izboljšalo. Situacija sicer ni popolna, ni nam všeč, ampak eh, gre za še na nadaljne primere, ki potekajo na nacionalni ravni, v primeru Rimševič. Nacionalni organi v dveh ali treh državah dobro delujejo, ampak to ne pomeni, da bi bil sistem, ki temelji na pristopu nacionalnih pristojnosti, učinkovit. Vprašati se moramo, kako eh, deluje pranje denarja. Izkoristijo najšipkejše člene. Prav zato potrebujemo močno in dobro koordiniran sistem, kjer bomo imeli možnost izmenjave informacij. Brez izmenjave informacij ni upanja, da bi lahko učinkovito se zoprstavili pranju denarja. Najlepša hvala. Marko Spricel, izvolite. Gospod predsednik, gospod dragi deset let po škandalu Lehman Brothers in rezultatu, da se moramo vrniti na ničelne obresti, ima Evropska centralna banka zdaj dve orodi, kot ste jih omenili, Asset Purchase Program in Forward Guidance. Bilanca Evropske centralne banke se je napihnila. Bilanca je junija 2018 znašala več kot 4,5 biliona evrov, torej približno 41 odstotkov BDP-ja evropskega evroobmočja. Moje prvo vprašanje se glasi, ali imate v rokah način, kako ohranjati tveganja, ki jih to lahko prinaša seboj. Drugič nemška centralna banka ima tudi zanimivo zgodbo. Rekli ste, da se je situacija bank bistveno izboljšala v zadnjem času. Deutsche Bank. Eh, se sooča z visokim tveganjem v zadnjem času, 7,7 odstotkov. In povsem jasno je, da politika, ki jo izvajate vi, Deutsche Bank ni pomagala. ECB eh, je nakupila precej italijanskih obveznic in moje vprašanje se glasi, ali ne prihaja prav s tem tudi do neravnovesja med tem, kar ste storili za Italijo, vašo domovino in tem, kar se je zgodilo v Nemčiji. Sploh, ko gre za uporabo teh instrumentov. Deutsche Bank in Commerzbank naj bi se združili in tu gre za združitev dveh ošibljenih akterjev. Opazili smo padec borzne vrednosti, Deutsche Bank je izpadla iz pomenega borznega indeksa, Commerzbank iz DAX-a. Ja, počasi boste morali zaključiti, dve minuti imate za vprašanje. Ja, se upravičujem. Potem pa še čisto kratko vprašanje. Prej ste rekli, da bi z določenimi omejevanji uničili monetarno politiko. Ali to pomeni, da bi kakršenkoli poizkus v Nemčiji, da bi se omejili na en bilijon evrov, tudi bil uničujoč. Kako je s tem? Odgovor na tretje vprašanje je da. To bi bilo uničujoče. Če imamo monetarno unijo, pa se plačila lahko izvajo le do določenega pragu, nad do tem pragom pa ne vem, kaj se zgodi, potem se lahko, potem se lahko, se lahko izberemo tudi drugo valuto. To je odgovor na zadnje vprašanje. Potem pred zadnje vprašanje. Ne vem, ali ste najbolje obveščeni. Pravite, da je ECB kupovala italijanska posojila, pa ni res kupovali smo vladne obveznice in obveznice podjetij v vsaki državi glede na kapital oziroma ključ v zvezi s porazdelitvijo kapitala. Mi izvajamo monetarno politiko za celotno evro območje, ne favoriziramo ene ali druge države, poskušamo zagotoviti stabilnost v celotnem evro območju, ne le v eni ali drugi državi. Potem ste spraševali še o Deutsche Bank. No, o posameznih institucijah sicer ne bi razpredal, ampak lahko rečem le, da imajo določene banke v Evropski uniji še vedno težave iz preteklosti, ki so jih podedovale iz finančne krize. V nekaterih delih Evropske unije so te težave pač v obliki nedelujočih oziroma slabih posojil. Drugod v Evropski uniji so te težave v obliki sredstev na ravni dve oziroma tri, valuacija katerih je izjemno pomembna. Bančna unija v obeh primerjih lahko napreduje le, če se težave iz preteklosti odpravijo. O posameznih institucijah pa v tem trenutku ne bi govoril. Spraševali ste tudi o tveganju v zvezi z našo bilanco stanja. Mi smo bilanco stanja res razširili v precejšnji meri vendar pa imamo tudi določbe najrazličnejših vrst. Najprej kriterije za upravičenost, s čimer zagotavljamo kakovost tega, kar je v naši bilanci stanja. Drugič imamo tudi omejitve v zvezi z izpostavljenostjo tveganjem, potem pa še določbe v zvezi z menjalnimi tečaji, obrestnimi merami in tako naprej. Tako da smo po mojem dobro pripravljeni na tveganja, vendar pa je treba ob tem razmisliti še o nečem. ECB, tako kot večina, če ne vse centralne banke v največjih jurisdikcijah, odgovarja za svoje sredstva ne po tržni vrednosti, ampak glede na amortizirane stroške tako da bi se drastične spremembe v obrestnih merah ne bi imele neposrednega učinka, takošnjega učinka na našo bilanco stanja, ker se sredstva pri nas ne validirajo po tržnih cenah. Tako da to na našo bilanco stanja ne vpliva. Hvala. Hvala lepa, Fulvio Martušelo. Buonasera Presidente. <clears throat> Ma un cittadino italiano Hvala lepa, gospod predsednik. Kot italijanski oziroma evropski državljan, ko slišim besede, ki jih izgovarja italijanski premije oziroma minister za gospodarstvo, ki pravi, da bomo imeli določen primankljaj v gospodarstvu, potem si predstavljam, včasih, da je Evropa zlobna mačeha, ki ne dovoljuje vladi, da bi ustrezno porabljala sredstva, ki jih ima na razpolago. Imamo prak 1,7 odstotka. Se ga lahko prečka, preseže? Bi lahko Italija presegla ta prak? Bi bila to dobra zamisel? v Evropi počasi pričakujemo konec tiskanja denarja. In ministr za gospodarstvo želi povečati naš dolg ali s tem ogroža tudi našo državo. Chairman, Gospod predsednik, če mi dovolite, bi odgovoril italijanščini, če se strinjate. Kot sem dejal na tiskovni konferenci prejšnji teden, je treba spoštovati par stvari. Najprej predstavitev osnutka proračuna in parlamentarna razprava. Oboje je izjemno pomembno, sploh v občutljivih trenutkih v času. V tem trenutku se raje ne bi spuščal v razpravo, ki teče znotraj vlade oziroma parlamenta posamezne države članice. Res pa je, da so te besede imele precejšen učinek. Gospodinstva in podjetja zdaj plačujejo više mere kot prej na podlagi te izjave. Dokazi, ki so pred nami, kažejo, zaradi upada vrednosti obveznic, so od aprila banke povečale obrestne mere z približno 20 točk, predvsem za MSP-je. Večja podjetja, ki izdajajo obveznice, so opazila upad vrednosti 60 točk, ko gre za obveznice večjih podjetij. Poleg tega pa ne gre le za to, da so se obrestne mere bank zvišale. Tudi povpraševanje po jamstvih in pogodbenih klauzulah se je povečalo. To je eno. Če si pogledate druge države, podjetja še vedno plačujejo enake obrestne mere ali celo nižje kot prej. Kar se tiče gospodinstv, eh, kje smo opazili povečanje obrestnih mer za gospodinstva? Ko gre za potrošniške kredite, tam se je to zgodilo. Ko gre za manjša posojila za gospodinstva, gre tu za približno 20 osnovnih točk. Za toliko se je približno v poprečju uh, eh, vse skupaj povečalo pri teh posojilih. Hvala. Ampak vse to se je zgodilo prav zaradi teh neprimernih besed. Se strinjate z mano? No, mislim, da ne bi smel iti kaj dosti dlje od tega, kar sem že povedal. To se je zgodilo v Italiji in nikjer druge v evroobmočju. To je moj odgovor na vse, kar imam zapovedati. Hvala lepa. Zelo zanimive številke ste navedli. Luigi Morgano je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to, da ste nas obiskali. Gre za redna srečanja. In mislim, da je to izvrsten način, kako lahko ECB predstavi svoj program nam in splošni javnosti. Seveda je treba upoštevati tudi, da sta obe instituciji do neke mere povezani, Evropski parlament in ECB. Tako upoštevajoč vaš uvod in vaše pripombe ki ste jih podali prej, bi vam tudi še sam zastavil nekaj vprašanj. Morda se vam bodo zdela, morda se vam bodo zdela nenavadna, pa vseeno. V času naših predstavitev oziroma zaslišan je jezik, ki se uporablja jezik strokovnjakov na področju monetarne politike. Morda pa še ni bilo povedano dovolj pogosto, da je ECB sploh v časih najhujše krize zmogla zavarovati in ohraniti evro in evro območje. Nekateri nacionalni voditelji niso bili dovolj evropsko usmerjeni. In so govorili, o ekonomskih instrumentih, s katerimi morda ne bi dosegli veliko. Zdaj, ko se lahko ozremo nazaj v leta krize, bi lahko povzeli, kaj je ECB dosegla. Da s tem dosežemo tudi državljane, ki niso člani ECB, da bodo razumeli odločitve, ki so jih sprejeli. Predstavljajte si, da govorite z običajnimi državljani. Kaj bi dejali o trenutnem stanju evropskega gospodarstva? Zanima me tudi, kakšna tveganja predvidevate. Kakšen učinek bi lahko imela na monetarno politiko? Vedno bližje smo času evropskih volitev, volitev v Evropski parlament. In marsikdo bi želel vedeti, ali bi lahko gospodarstvo še bolj zacvetelo sploh, če si pogledamo mednarodni kontekst, pomislimo na morebitne carinske datve in tako naprej. Kako si torej vi zamisljate, zamišljate prihodnost za Evropo? Hvala lepa. Eh, hvala. Bom govoril italijansko in angliško tokrat. ukrepi, ki so imeli precejšen učinek na evro območje, kateri naj bi to bili. V štirih letih, od 2016 do 2020, menimo, da smo tudi mi prispevali k večji gospodarski rast. 1,9 odstotka to znaša, pa tudi inflacija je na podobni ravni. Monetarna politika ECB je bila bistvenega pomena v letih, kot drugih politik pravzaprav sploh ni bilo. Ključnega pomena je bila, da smo sploh izšli iz krize, v kateri je bilo evroobmočje leta 2012. Odgovorni smo bili za ključne ukrepe, za smernice in to, da smo zagotovili nove naložbe, ko jih od drugot ni bilo. Vloga ECB je No, sam sem malce pristranski, tako da bi bilo bolje, če bi to lahko potrdil še kdo drug in da prosite za mnenje še koga drugega. Tako da o tem zdaj ne bom več govoril. Hvala lepa, Brian Hayes. Hvala. Še enkrat dobrodošli pri nas. Vem, da ste prej odgovorili Markusu Ferberju v zvezi s tako imenovanim hard Brexitom. Zanima me, ali se lahko še malce navežem na to. Kristina Gart je pred kratkim dejala, da da Brexit brez dogovora bi imel hude posledice ne le za Združeno kraljestvo, temveč za celotno evroobmočje. Se s takšno oceno strinjate? Razumem sicer, da niste vključeni v pogajanja. Eh, se prečujem, lahko ponovite? Seveda, Kristin Lagarde je pred kratkim dejala, če v pogajanjih ne bi dosegli dogovora, bi to lahko imelo resne posledice tako za Združeno kraljestvo, kot tudi za evroobmočje. In zanima me, kako na to oceno gledate vi. Poleg tega, no, sicer vem, da niste vključeni v pogajanje o Brexitu, ampak da sodelujete z Bank of England v okviru delovne skupine. Torej, mislim na določene članice, predvsem na Irsko, ki bi jih lahko hard Brexit nesorazmerno prizadel. Že prej ste poudarili visoke ravni nacionalnih dolgov, ki jih imamo tako pri nas kot po celotnem evroobmočju. Zato me zanima, če bi na eno državo to še posebej hudo vplivalo, kot recimo na mojo ali katero drugo, kaj menite, da bi skupnost morala storiti, da bi omilili pritiske, ki bi lahko eh, sledili takšni situaciji. Poleg tega pa kaj bi svetovali nacionalnim pristojnim organom, nacionalnim organom v tistih državah članicah, ki so izpostavljene še posebej hudim posledicam uh, hard brexita, kako bi zmanjšali primankljaj v takšni situaciji, ko je javni dolg že tako zelo visok. Kakšen nasvet bi vi kot predsednik ECB, tisti, ki vodi monetarno politiko v evroobmočju, dali? Takšnim državam. Evro je naša valuta, pripada državam evromočja. To je uh, irska valuta, nemška valuta in francoska valuta v enaki meri. So pa okoliščine v državah članicah različne in na eh, katero izmed držav bi hard Brexit lahko vplival bistveno bolj kot na vse druge. Tako da sprašujem v imenu državljanov svoje države, kaj menite, da bi bil primerni odziv na takšno situacijo, če bi prišlo do hard Brexita in bi to na eno državo vplivalo bistveno bolj kot na druge. Hvala lepa. No, to je vprašanje, ki ga z vso pravico zastavljate. Je pa še malce prezgodaj. Zakaj takega, da bi prejeli odgovor, ki bi vas povsem zadovoljil? Najprej učinek. Ko sem rekel prej, kako bi bilo z učinkom na trgovino in finančne kanale, se zdi, da se tega v tem trenutku ne da meriti z enim merilom. Tu govorim za celotno evroobmočje, ampak to pa ne pomeni, da ne bi bile določene države izpostavljene bistveno bolj in bi bistveno bolj trpele zaradi hard Brexita. Irska je ena izmed takšnih držav, morda tista eh, najbolj opazna. Težko pa si je zamisliti, kaj bi se zgodilo, ker sploh ne vemo, kakšen bo končni izid pogajen v tem trenutku. kako bi se odzvala preostala unija, bi se morala posamezna država s tem ukvarjati sama. To se mi ne zdi povsem verjetno, sploh ko naša unija temelji na vrednotah, kot je solidarnost. To je sicer moje povsem osebno mnenje. O tem se ne razpravlja v tem trenutku, še vedno se nam hard Brexit ne zdi zelo verjeten, ampak če že špekuliramo, kaj, če bi se kaj takega zgodilo, potem je po mojem sklep takšen. Temeljimo na določenih vrednotah. Hvala. Brian, mislim, da bolj kot kdorkoli drug veš, da bi na Irsko nesorazmerno vplivalo tudi, če se Evropska unija ne bi dovolj strogo pogajala, če ne bi dosegli backstopov. Pogajanja so tak, že zdaj zelo zahtevna, ker se je Evropska unija postavila na stran Irske in zahteva, da se pereče vprašanje razrešijo prej. Pol tank, hvala, gospod predsednik, gospod Dragi. ECB ima pravzaprav vodilno ulogo. Se mi pa zdi, da zaostaja pri trajnostnih financah pri vzdržnih financah. Evropski parlament je sprejel poročilo na lastno pobudo, v katerem piše, da želimo zavezujoč okvir dolžne skrpnosti, tako da se prepreči, omili in upošteva ustrezne faktore skrbnosti po prehodnem obdobju tu mislimo na ulagatelje, pokojninske sklade, vrčevalce in tako naprej. Ampak zanima me, ali bi lahko vključili tudi ECB. A lahko prosim ponovite vprašanje? E, nisem slišal čisto vsega. Faktori za trajnostno financiranje. Se ukvarjate tudi s tem? Imate politiko sredstev in zavarovanj. Evropski parlament pa si želi, da upoštevate eh, faktorje ESG e v okvirju za dolžno skrbnost, tako da se prepreči in omili ter upošteva te faktorje v svojem odločanju. V dokumentu Exhumarke, kjer se upošteva eden izmed teh faktorjev, E, okolje in politika zelenitve. Tam piše, da bi lahko evroobmočje podprlo politiko zelenitve in dokument kaže, da bi se to lahko izvedlo, ne da bi s tem posegli v nemoteno delovanje monetarne politike, torej da bi lahko poskrbeli tudi za okolje, ne da bi s tem posegli v stabilnost cen. Vprašanje pa je, Ali je Evropska centralna banka pripravljena prečkati Rubikon? Poznate mnenje Evropskega parlamenta, mi, mi smo zelo naklonjeni zavezujočemu okvirju za dolžnost skrbnost, da se upoštevajo dejavniki ESG, torej okoljski, družbeni in upravljanski dejavniki. Zanima pa me, ali je ECB pripravljena ravnati enako. Well, that, uh... Na vse, kar bom povedal, velja brez poseganja v naš primarni cilj, kar je stabilnost cen. Vendar pa ECB podpira splošne ekonomske politike, ki so v interesu Unije. V tretjem členu pogodbe je govora o trajnostnem razvoju Evrope, najvišjo ravnjo zaščite in izboljšanja kakovosti okolja. ECB priznava, da je to izziv, ki je pred nami, da ta izziv predstavlja podnebne spremembe in da, je, da je treba to upoštevati tudi v cilju naših politik. ECB podpira delo, ki v tem trenutku teče v različnih mednarodnih forumih in da smo se pred kratkim pridružili skupini za zelenitev finančnega sistema, kjer so združene centralne banke ter svetovalci, ki se zavezujejo. Eh, skupnim svetovalskim in makrobonitetnim praksam, da bi se tako lotili tudi okoljskih in podnebnih izzivov. Potem pa je tu upravičenost in tu prihajam do programa obveznic gospodarskih družb. Tu smo definicije namenoma pripravili širše, saj ne diskriminiramo ne pozitivno, ne negativno v okviru tega programa. Prav tako ne smemo pozabiti, da nas vodijo naši primarni cilji monetarne politike, kjer je seveda treba upoštevati tudi merjenje in upoštevanje finančnih tveganj. Vendar pa, ko gre za dejanske ukrepe, ki jih je ECB izvedla v okviru programa nakupa obveznic gospodarskih družb, česar doslej še nisem imel priložnosti povedati, je ECB pravzaprav nakupila kar precejšnjo količino tako imenih zelenih obveznic. In odstotek teh zelenih obveznic v celotnem portfelju je pravzaprav enak kot odstotek ki ga imajo zelene obveznice v okviru obveznic gospodarskih družb. No, bom eh, natančne številke poiskal in vam povedal čez eh, par trenutkov, je pa ta odstotek kar precejšen. Prav tako kupujemo tudi obveznice Evropske investicijske banke, kar, eh, ki je že sama po sebi precejšnja nakupovalka zelenih obveznic. Seveda je treba upoštevati obveznosti našega mandata, vendar ta vprašanja nedvomno jemljemo zelo resno. Hvala lepa, gospod Niedermayer. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Res je lepo, da ste z nami in da lahko preučimo vaše delo. Vrnil bi se na temo, ki smo jo obravnavali na začetku, komunikacija in smernice. O dvojem me zanima, kako razmišljate. Tako imenovane forward guidance, smernice, sploh ko gre za obrestne mere, vam pomagajo, da prenašate sporočila svoje monetarne politike. Smernice o obrestnih merah vam torej lahko pomagajo prenesti sporočila monetarne politike in vplivati na dolgoročno krivuljo donosov. Lahko pa bi trdili tudi, če so te smernice obsežne, vmes pa pride do spremembe okoliščin, se lahko zgodi, da odziv monetarne politike v tem umestnem času ne bo optimalen. Če se ECB odzove prepozno, bodo stroški prilagoditev višji. To je torej prvo vprašanje. Kako gledate na ravnovesje oziroma sklejevanje teh dveh ciljev? Potem pa še drugič. Kako gledate na omenjene smernice v prihodnosti? Po eni strani bi lahko trdili, da gre za zavezo. Ampak, če gre za zavezo, potem je tu znova vprašanje optimalnosti monetarne politike. Po drugi strani, če gre za pogojno obveznost, pogojno zavezo, ki je odvisna od nadaljnega razvoja gospodarstva, bi lahko trdili tudi, da je več transparentnosti v napovedovanju inflacije nekaj, kar bi lahko prineslo enak rezultat. Tako da me zanima, kako gledate na to, kar sem pravkar omenil. Uh, Naše smernice so nam doslej služile dokaj dobro. Vsakič, ko jih pripravimo, seveda obstajajo pričakovanja, ki se lahko povezujejo s prihodnimi zavezami tako, da bi se navezal na naše besede, da naj bi eh, stopnja obrestnih mer ostala na isti ravni. Imamo pa tu precejšnjo, precejšnje upoštevanje okoliščin oziroma izbir, s čimer upoštevamo morebitnen razvoj dogodkov v prihodnosti. Junija 2018 smo rekli, da pričakujemo, da bodo obrestne mere ostale na enaki ravni vsaj še čez poletje 2018, v vsakem primeru pa dokler bo to potrebno. Torej, dokler bo to potrebno, da bomo zagotovili, da bo inflacija in je nadaljni razvoj v, pri, v skladu z našimi pričakovanji. Usmerjamo torej pričakovanja o obrestnih merah in od tega, to je potem povezano tudi s inflacijo v prihodnosti in njenim pričakovanjem razvojem. To je torej sestavljeno iz dveh delov. Najprej smo to povezali s poletjem leta 2019 in takrat pričakujemo pogoje, ki bi nam morda omogočili povišanje obrestnih mer drugače pa se obrestne mere ne bodo spreminjale toliko časa, kot bo to potrebno, da bomo zagotovili konvergenco inflacije tudi v prihodnosti na raven pod dvema odstotkoma, ki pa bo blizu dvema odstotkoma, tako da se to povezuje z različnimi scenariji, odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ampak potem bi lahko rekli, da bo večja transparentnost pri napovedovanju obrestnih mer, nekaj, kar lahko vodi do istih rezultatov. Transparentnost in napovedovanje zadeva ta ravno to. Se pa popolnoma strinjam s tem pristopom, torej, da imamo preveč trdne zaveze glede prihodnje poti Evropske monetarne unije. To bi morda delalo za zadnjih nekaj let, v prihodnje pa ne in to bi lahko spodkopavalo tudi celotno razpravo. Ta pristop mi je torej všeč, ampak mislim, da bi potrebovali več transparentnosti tudi pri napovedovanju. To bo upravilo isto delo. Ne vem, nisem čisto prepričan, da bo tako. Če se zazremo nazaj, mislim, da vse je odvisno tudi od kredibilnosti centralne banke. Če se centralno banko dojema kot 100 odstotno zaupanja vredno, v tem smislu, da lahko naznani nek cilj, skladno s katerim ne bi ljudje razumeli, da bodo ta cilj dosegli 100 odstotno, potem gre za isto stvar. Tukaj je vedno treba upoštevati določeno spremljivko. Jakob von Weizsäger. Najlepša hvala, gospod predsednik, pozdravljeni gospod Dragi. Moje prvo vprašanje zadeva lekcije, ki smo se jih naučili v zadnjem desetletju znotraj sistema ECB. Še posebej me zanima, ali smo že prišli do optimalne stopne centralizacije, sploh glede nacionalnih centralnih bank v sistemu ECB. Če se zazremo nazaj, se zdi, da je odgovornost nacionalnih centralnih bank za ELO, AMFO in pa CFPP nekaj, kar je treba pregledati. Enako velja za določene razprave tudi glede Target 2, kar bi lahko razpršili v bolj centraliziran sistem. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede takih ukrepov, seveda bi ti ukrepi zadevali tudi nekatere pravne spremembe. SB, SRB, dobili smo odlično poročilo o tem vprašanju. Potem poročilo Evropska komisija predlagala določeno zakonodajo za uvajanje SBO je pa bistvena razlika med predlogom SRB in pa predlogom komisije. Tukaj gre za vprašanje in pa obravnavo tranče v bilančnih razpredelnicah, ali naj bi bilo to brez tvegan. Torej, če bi to obravnavali kot brez tvegan, mislim, da bi se tukaj izognili celotnemu namenu. Zamisel je bila, da bi vzpostavili varno premoženje, In zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega vprašanja, o katerem se trenutno pogovarjamo na prvem mestu. Thank you. On, uh, <clears throat> me, on your first question, um, yeah, it's... glede prvega vprašanja, v preteklosti sem govoril o sinhronizaciji ELA. Bi si pa želel uporabiti drugačno terminologijo, torej Provisional VLA Eurosystem Task, kar zadeva ELA mislim, da tukaj ni važno, zakaj se odločimo, ampak proces odločanja mora biti sistem, ki temelji na evropskem odločanju in ne na nacionalnem odločanju. Ta terminologija bi nam omogočila tudi nekaj morebitnih analogij, sploh pri izvajanju operacij monetarne politike, ko se nekatere odločitve sprejmejo centralno, dejansko likvidnostne odločitve pa izvedejo nacionalne centralne banke. Se pa o tem konceptu še vedno, seveda še vedno pogovarjamo. Na tej točki prav gotovo ne bi želel komentirati vprašanja delitve tvegan. Trenutno je odgovornost glede ELA vključen za vsemi povezanimi stroški in tvegani na ravni držav članic. In nacionalne centralne banke morajo poštevati obstoječo nacionalno zakonodajo. Vloga Evropske centralne banke je torej omejena na to, da zagotavlja, da določbe ELA ne bodo v konfliktu z cilji naše monetarne politike. Lahko bi si zamislili, kot sem v preteklosti o tem že govoril, prenos odgovornosti za določbe ELA iz NCB, torej nacionalnih centralnih bank, na Evropsko centralno banko. Ampak kot veste, Obstaja veliko pravnih, pa tudi institucionalnih in političnih ovir, ki bi jih bilo treba najprej premostiti. Potem pa še vaše druge vprašanje. Varno premoženje. Če želimo imeti varno premoženje, no, to je pač bistvenega pomena. Varno premoženje je bistvenega pomena za delovanje premoženja finančnega sistema, pa tudi učinkovitost bančnega podsredništva. In to se lahko pojavi v več oblikah. Najprej cilj državnih obveznic. Zbiranje premoženja in pa ustrezna delitev. to, kar izhaja iz poročila SRB, pa je nekoliko drugačno od tega, kar pravi komisija. Vse te tranše naj bi obravnavali identično za namene kapitala in likvidnosti. To bi dalo več spodbude za investicije v ta finančni instrument, ampak bi lahko vodilo tudi v morebitne pomisleke zaradi tveganosti. Nadrejenih tranš. Vsi te poskusi so v redu. Imeli smo že prej nekaj predlogov na tem področju. So pa to eksperimentalni prvi poskusi, ki skušajo rešiti temeljno težavo naše unije. Imeli smo vladne obveznice kot neko obliko varnega premoženja, ampak te obveznice niso več varne in zato moramo poiskati, drugo varno premoženje istega obsega, zmogljivosti, potencijala, kot smo to imeli prej. To pa nam še ni uspelo. Hvala. Najlepša hvala. Fernández Alvarez. Buenas tardes, presidente, bienvenido. Najlepša hvala. Gospod predsednik, lepo pozdravljeni. Su intervención inicial presentó una economía de la V uvodnem nagovoru se govorili precejšno gospodarsko rast v evroobmočju, čeprav prihodnost še ni čisto gotova. Najbolj resnično od tega, kar ste omenili, je zadevalo geopolitična tveganja, ki vključujejo protekcionistične težnje, pa tudi delovanje združenih držav. Je pa pomembno tudi razmišljati o učinkih monetarne politike Federal Reserve, kar je posledica fiskalnih deficitov v združenih državah, kar je vodilo tudi v krizo v nekaterih odvisnih gospodarstvih v Braziliji, Argentini, pa tudi v Turčiji poleti. Sem eden od zadnjih poslancev, ki vam danes zastavljajo vprašanja in zato bi nekako skušal dodati k temu, kar je bilo povedano danes. Želel sem pa vprašati glede geopolitičnih tveganj v Turčiji, v Braziliji, Argentini, ki bi lahko vplivala na evroobmoče. Kako je tudi s tveganji protekcionizma? In kaj bi se zgodilo, če bi se ekspansionistična politika Združenih držav nadaljevala veliko hitreje zaradi fiskalnih deficitov v tej državi? Najlepša hvala. Oglejmo si ta seznam potencijalnih tveganj. Najprej tveganja, ki izhajajo iz nekaterih trgov v sponu. Menili ste Turčijo in Argentino kumulativno no, se zdi, da ta tveganja niso materialnega pomena v smislu gospodarske rasti evrov moče. Seveda se lahko pojavijo nekatere posamezne institucije, ki bodo še posebej izpostavljene kreditnim tveganjem v teh državah, ampak splošno gledano smo opazili, da bi prenos iz teh držav, če bi do njega prišlo, sledil predvidljivi tirnici. Gre torej za države, ki imajo precej šibke temelje, velik računovodski deficit, velik proračunski deficit, veliko stopno inflacije v primeru nekaterih omenjenih držav, ampak ta okužba, tako rekoč, se je razširila na druge države trge v usponu in države v usponu, le v omejenem obsegu. Splošno gledano, tukaj ne gre za nekaj, če mor bi rekli, materialno tveganje za kumulativno evroobmoče. Priti moramo torej do nekega drugačnega sklepa, kar zadeva protekcionizem ali pa grožnjo vedno večjega protekcionizma. Tukaj bi lahko rekli, da bomo lahko podali končno oceno potem ko bomo vedeli, kakšen je pravzaprav sploh obseg eskalacije političnih ukrepov v naslednjih nekaj mesecih. In tukaj je treba razmišljati tudi o dveh razsežnostih. Prva razsežnost zadeva zaupanje. Protekcionistični ukrepi so namreč zelo kompleksni in zelo težko je razumeti tudi, kakšen učinek bodo ti ukrepi imeli na bruto domač proizvod po vseh delih sveta, ponovadi gre tukaj za negativne učinke na koncu koncev, ampak na tej točki so nam znami le tisti protekcionistični ukrepi, ki so bili napovedani in se jih izvaja. Posledica teh ukrepov zaenkrat ni ne vem kakšna. Napovedali pa so tudi nekatere druge ukrepe, jih pa še niso začeli izvajati. Počakati bomo morali tudi na odziv drugih držav, In vse to ima določene negativne učinke na zaupanje, ali pa je že imelo takšne učinke, pa tudi negativne učinke na gospodarsko rast. Druga razsežnost, o kateri moramo razmišljati, zadeva vrednostno verigo, ki je danes veliko bolj kompleksna kot prej, pred leti. Ti protekcionistični ukrepi imajo popolnoma različne učinke glede na mednarodno in pa globalno vrednostno proizvodno verigo. In ti učinki so zelo pomembni, izraziti in potencialno tudi resni. Zaenkrat torej ne vemo, kakšen bo končni obseg vseh teh ukrepov, vemo pa, da bodo te posledice precejšnje, zato se moramo potruditi po najboljših močih, zato da se pripravimo na to. Šlo bo za velike posledice, če bodo dejansko izvajali to, kar so napovedali. Videli pa bomo, kaj bo iz tega izhajalo. Na koncu ste omenili tudi tveganje hudih povročilnih ukrepov, ko gre za finančno premoženje, sploh po spremembah v monetarni politiki v sodelovanju s nekaterimi jurisdikcijami. Res to pazljivo spremljamo. Splošno gledano, se zdi, da so današnje banke pripravljene na hitro uspenjanje obrestnih mer. Banke so izvedle nekakšne simulacije teh modelov in kaže na to, da ko se zviša obrestne mere, se poveša tudi neto marža obresti. In bankam gre veliko bolje, čeprav treba razmišljati tudi o morebitnih specifičnih posledicah na njihovo premoženje. Uh, bi bil pa pazljiv glede preveč poenostavljenih sklepov. Saj so ti modeli, na osnovi katerih se oblikujejo ti sklepi, modeli, ki so jih oblikovali po obdobju zelo nizkih obrestnih mer. In to je bilo precej dolgo obdobje. Predvidevali so, da bo prilagoditev depozitnih stopenj, veliko počasnejše kot usporedni trendi. To pa ni nujno, da se bo zgodilo po daljšem obdobju zelo nizkih obrestnih mer. Hvala, notis Marijas. Gospod Dragi, bom govoril grško, najlepša hvala. Pred nekaj dnevi smo prebrali. Pozitek študije Evropske centralne banke, to je bilo omenjeno tudi v nekem časniku, in sicer na temo fiskalnih multiplikatorjev v času Evropske dožniške krize. Ta študija je zdaj pred mano in v tej študiji piše, da je odločitev trojke in evro skupine, se pravi, da se uvede zelo trdno fiskalno politiko, da je to imelo zelo negativne učinke. Saj ste narobe izračunali fiskalne multiplikatore. To pomeni, da so se te države znašle v hudih težavah, na tisoče ljudi je zdaj v Grčiji, ki so revni, ki so izgubili svoje delovna mesta, ki so izgubili svoje pokojnine. In moje vprašanje je, da če tudi ekonomisti, ki so delali za ECB, priznavajo, da je prišlo do tako velike napake, torej pri teh multiplikatorjih, in to napako priznava tudi IMF od leta 2016. No, se sprašujem, kakšno vlogo je imela ECB pri spremljanju teh programov reševanja. Kar naprej vam zastavljam to vprašanje. Ali ste pravilno to ocenili? In ali res lahko zahtevate od nas, da znižamo izdatke? Mislim, da bo to še povečalo recesijo v naši državi. Gre za javno znanje in videli smo vse negativne učinke. Ali ste vi, Evropska centralna banka, pripravljeni poplačati Grčijo za ta upad v gospodarstvo? Kot veste, so Grki vedno bolj revni in grško gospodarstvo je praktično propadlo. Najlepša hvala, samo nekaj bi želel povedati. Ta dokument, o katerem govorite, ne predstavlja uradnega stališča ECB. To je raziskovalni dokument ECB, ki je bil objavljen pod odgovornostjo avtorja. To je tudi zapisano v izjavi. Ampak vsekakor bojci e bi predstavil oceno uspešnosti naših programov v Grči, pa tudi drugot. Najboljša ocena vloge ECB v evroobmočju je ocena stabilnosti cen. S tem bom zaključil in mislim, da bi se bilo bolje o tem pogovarjati, potem, ko bomo oblikovali svojo oceno izvajanja teh programov. Ne moram staj izhajati iz tega raziskovalnega, iz te raziskave. Čeprav nekateri sklepi, ki jih je avtor podal glede multiplikatorjev, da se razlikujejo glede na recesijo, glede na obravnavo pred davki ali po davki. To je prav gotovo relevantno. Torej, gospod predsednik, naj enostavno sprejmem to, da ko boste preučili vse te podatke Evropske centralne banke in upoštevali tudi to študijo, ekonomistov, boste pač ugotovili, da je prišlo do nekaterih eh, napak, trojke, ali to pomeni, da boste kot ECB preučili in razmislili tudi o nadomestilih za Grčijo za vso škodo, ki je bila povzročena. Seconds, Adilan Varnome. Še nekaj trenutkov imam na voljo. Razumem, da ste v težkem položaju. Imam pa še eno vprašanje. Evropska centralna banka je v težkem položaju, ne more odgovoriti. Zdaj pa moje vprašanje zadeva pokojnine v Grčiji. Sodelovali ste v trojki, obiskali ste Grčijo decembra in takrat je bilo dokazano, da ni nobene potrebe po zmanjšanju pokojnin. Ne vem, če ste mi dali na voljo 4 minute, bom to izkoristil. Pa še na koncu vprašanje za vas. To erotima je, je si se pimenete s tim miositom si takšnim. Ali torej ustrajate pri smiselnosti zmanjšanja pokojnin, čeprav to sploh ni potrebno? Dokazano je bilo, da ni nobenega smisla, da bi pokojnine krčili ali pomanjšali glede na finančne pogoje v Grčiji. Hvala. Uh, the, the ECB in the review... ECB je pri pregledu svojih dejavnosti in pa udeležbe v zadnjih programih je oblikovala drugačen politični prostor. Sploh v smislu, da makrofinančnih vidikov gospodarstva. Evropska centralna banka ne more več podati nobenega stališča več glede pokojnin, glede strukturnih reform, glede privatizacije, glede številnih vprašanj. Pri katerih je ECB kot manjše, ter prispevala. No, zdaj pa mi dovolite, da še jaz nekaj povem v imenu našega odbora. En odstotek dodatnega krčenja pokojnin, naprimer, zato je prosil IMF in ne katerakoli institucija Evropske unije. Evropska unija ni bila zadovoljna s tem. Mislim, da bi morali to vprašanje nasloviti na druge sogovornike, najverjetneje torej na mednarodni denarni sklad. Ne, moje vprašanje je bilo, ali bo Evroskupina kaj priznala. Ne, o tem se ne bomo pogovarjali. Evroskupina in parlament bi morali poštati pri tem, da ne bi smelo priti torej za upokojenje. Vam pač ne morem dati besede, če niste na vrsti. Gospod Wolf, catch the eye. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod dragi. Eno minuto imate na voljo. Dobro. Ta novi globalni sistem po Bretton Woods se sooča z finančno krizo, ki se ponavlja zgodovinsko, po naftni krizi v 80-ih in tako dalje. Te krize so vedno krajše. Euro je nastal ravno zaradi scenarija po Bretton Woods. Želeli smo se obraniti pred dolarjem in zlatim standardom. Kje smo zdaj v tej krizi? Bilance centralnih bank, potem prilagoditve BDP-ju in pa vladni dolg kot deleži. Vse te stopnje so na najhujši zgodovinski ravni, na vse to pa vpliva tudi nizka gospodarska rast. Dve vprašanje imam. Ali je ECB izračunala najhujši scenarij v smislu vrednostnih eh, papirjev in delnic ter obveznic? Kakšni so vaši sklepi glede morbitne depreciacije? Potem pa še drugo. Glede na to, da utegne priti do nove krize, me zanima, kakšna orožja bo na voljo imela Evropska centralna banka, glede na to, da ste večino teh orožij že uporabili v zadnjem desetletju. Hvala. <clears throat> We, Najlepša hvala. Opravili smo določene simulacije glede morebitnih učinkov spreminjanja cen določenih premožen. Banke danes so bistveno močnejše, lahko prenesejo tudi del teh negativnih učinkov, ampak res je, da moramo svariti pred negativnim optimizmom, tako rekoč, ki je osnovan na dolgih obdobjih nižjih in nižjih obrestnih merov. Nizki parametri teh modelov so verjetno odvisni od situacije zadnjih deset let, ki je brez primera. To omejeno zaupanje pa morda ne sega v bančni sektor v senci, ki je veliko manj transparenten in institucije, ki so veliko širše, veliko bolj medsebojno povezane, so tudi veliko bolj pomembne in tudi izvajajo nekakšne bančne dejavnosti, veliko bolj danes kot v preteklosti. ECB v večji meri torej spremlja se upravičujem. Um, ECB e Evropska centralna banka torej ima določene instrumente, ki jih uporablja za spremljanje stanovitnosti in stabilnosti cen. Veliko instrumentov imamo, teh je danes veliko na voljo. Najlepša hvala, zahvaljujem se kolegom, pa tudi predsedniku OECD, gospodu Dragiju, za to dinamično, bogato in precej zanimivo razpravo, monetarni dialog. Zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko. Stoček bo prevzel Brian Hayes. Thank you. Colleagues, so colleagues, thank you very much indeed. We now move to the next item on the agenda. So this is the uh, promotion of the youth. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Poročevalka Ann Sander in sicer gre za spodbujanje uporabe zagonskih trgov. Najlepša hvala, hvala gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Uh, MSP so hrbtenica našega gospodarstva in predstavljajo več kot 99 odstotkov vseh podjetij v Evropi. Ta podjetja so bistvenega pomena za razvoj eh, naših teritorijev, saj ustvarjajo veliko delovnih mest, predvsem pa ustvarjajo trajnostna in kakovostna delovna mesta. MSP so prisotni v vseh gospodarskih sektorjev, pa tudi v sektorjih prihodnosti, kot so biotehnologija, digitalni sektor, zdravstvo inženirstvo in pa komunikacije. In ta mala in srednja velika podjetja bodo verjetno postali tudi jutrišnji giganti. Posledično moramo kot so zakonodajalci bolje upoštevati specifike teh podjetij in pri tem uporabiti tudi načelo sorazmernosti. Čim večkrat. Od gospodarske krize leta 2008 je prišlo do prave poplave besedil, ki naj bi uredila finančni sektor, izboljšala odpornost in delovanje tega sektora. Dobili smo finančni sektor, ki je bolj varen in gotov, ampak zaradi zelo restriktivnih predpisov včasih ne omogoča ustreznega financiranja gospodarstva, tako kot bi bilo to treba. Danes mala in srednje velika podjetja, zagonska podjetja pa tudi srednje institucije imajo težave pri iskanju financ. Njihovi finančni profili zahtevajo zelo različno financiranje in v okviru Unije kapitalskih trgov je komisija predlagala določeno število pobud, s katerimi naj bi diverzificirali vire financiranja podjetij, obenem pa naj bi predlagali tudi bolj prilagojeno financiranje. Ti zakonodajni predlogi, ki zadevajo trga rasti MSP, so dobra priložnost, da prilagodimo finančne predpise predpisom, ki smo jih sprejeli v zadnjih nekaj letih. Svežnja MIFID, MIFID 2 in MIFIR, to je bilo sprejeto leta 2014 in te določbe omogočajo vzpostavitev platforme za MSP, ki je pravno torej trg za rast MSP. -ja. Predlog komisije naj bi olajšal nekatere administrativne, pa tudi druge obremenitve za ta podjetja, ki se morajo boriti na kapitalskem trgu. Dve spremembi zadevajo tudi uredbo, ki zadeva to področje. Ta pobuda Evropske komisije je po mojem mnenju priložnost, ki je ne smemo zamuditi in poenostavitve, ki so bile predlagane v tem zakonodajnem aktu, gredo v pravo smer, ampak mislim, da bi lahko šli še korak naprej. In v tem smislu sem predlagala določeno število predlogov sprememb. V osnutku poročila, o katerem se pogovarjamo danes, sem želela našteti nekatere izboljšave, ki bodo omogočile več podjetjem, da kotirajo na tem področju trgov gospodarske rasti. Tako da moramo najprej spremeniti tudi prag za opredelitev MSP, tako v MIFID-u, kot tudi v prospektusu. To mora zagotoviti večjo usklejenost z različnimi vrstnimi finančnimi trgov. Obenem moramo izboljšati tudi objavo oseb, ki so povezani z upravo, ter pojasniti tudi določene predpise glede objave. Osnutek poročila je usmeren tudi v investitorje, izključili pa naj bi določene raziskave glede gospodarske rasti. Če želimo zagotoviti bolj globalno vizijo, oziroma da bi zagotovila bolj globalno vizijo. Evropska komisija razmišlja o tem, ali bi lahko uvedla določene spremembe znotraj bonitetnega okvira za investitorje, tako v MIFID-u kot v MIFIR-u, tako da bi predvidela neko možnost za intervencije za MSP-je. Zamisel je torej, da bi odprli nove finančne vire za mala in srednja velika podjetja in da bi poenostavili predpise. To smo torej predlagali v tem poročilu, gospod predsednik, in predvsem bi želela povedati, da se veselim tudi vseh predlogov, pripomb kolegic in kolegov. Hvala. Uh, Najlepša hvala, hvala Anne za te uvodne izjave. Besedo bi dal poročevalki v senci za SND. Ali je kdo tukaj? Gospod Bereš, izvolite. Thank you. Our shadow is, uh... Najlepša hvala, naša poročevalka o senci je Nina Gil, ampak žal je danes ni, zato me je prosila, da spregovorim v njenem imenu. Predstavnica West Midlanda je Nina Gil in tam so MSP-ji ključnega pomena za lokalno gospodarstvo. Zato jo ta dosi zelo zanima in zaveda se, kako pomembno je financiranje MSP-jev. To je namreč velik pomislek za takšna podjetja. Ta pobuda želi razširiti in omogočiti širši dostop do finančnih sredstev, zato eh, podpira ta pristop, seveda pa si želi nekaj dodatnih varovalk. Potrebno je najti ravnovesje med tem, da zmanjšamo birokracijo in okrepimo gospodarsko rast ter dostop MSP-jev do financiranja. Istočasno pa moramo zaščititi določene standarde. Kar se tiče višanja prometa, bilanc in eh, določenih menjih vrednosti, tukaj bo naša poročevalka v senci o tem še razmislila in pripravila komentarje. Smiselno bi bilo, da bi tudi komisija pripravila oceno tega, kakšen učinek bi ta predlog poročevalke imel na situacijo. In sicer še posebej, ko gre za prak opredelitve MSP-jev, kako bi to vplivalo na lokalna gospodarstva v posameznih državah članicah? To se mi zdi pomembno. Ko gre za velikost MSP-jev, se vedno znova vrtimo okrog enakega vprašanja. MSP-ji namreč niso dobro opredeljeni z enakim pristopom, enakimi merili za vse. Pri novi zakonodaji moramo torej najti pravo ravnovesje. Kar se tiče uredbe o prospektu in uredbe o zlorabi trga, tukaj je poročevalka pripravila določene predloge in Nina Gil pravi, da je to pozitiven prispevek k zakonodaji, seveda, če to ne bo vplivalo na zagotovitev na zaščito vlagateljev. V tem okviru bi tudi želela videti oceno komisije tega, kako bi ti predlo predlogi poročevalke vplivali na situacijo. Torej, poročevalka želi, da se obdobje, v katerem imajo MSP-ji dostop do zagonskih trgov, skrajša na dve leti iz treh let. Zanima jo, kako bo ta predlog vplival na njih. seveda pa se veseli nadaljnih razprav z poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Hvala lepa, Provanš, v imenu EKR ima besedo Kej Swinburn, ampak je ni tukaj. Če bo prišla kasneje, lahko še damo besedo. V imenu Aldeja je kdo tukaj? Ni nikogar. Potem pa zeleni. Filip Lambert je tukaj poročevalec o senci, ampak ga ni v imenu Gue. Well, indeed, indeed, indeed. Res je. Vsi lahko pridemo do svojih eh, zaključkov na tem področju. FDD je tukaj kdo? Ne. Potem pa pritegnitev pozornosti predsedujočega. Želi kdo spontano kaj pokomentirati? mislim, da je uh, koledarsko gledano ta razprava umeščena v zahteven časovni razdelek. Torej, nihče drug ne želi spogovoriti, poročevalka, želite kaj zaključiti? Deduit, le que ce texte doit être Sklepam, da. apologies that I, I'm, I'm showing. Se opravičujem, ja, očitno je, da nisem dovolj izkušen. Komisija, želite odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so bila zastavljena v tej razpravi? Želite kaj dodati? Ja. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija se zahvaljuje poročevalki za opravljeno delo pri tem izjemno pomembnem dosjeju. Namreč tukaj gre za dokončanje projekta, ki se vrti okrog MSP-jev, ki ga želimo zaključiti do decembra. Poročevalki se torej zahvaljujemo za njeno delo. Pozdravljamo nekatere predloge sprememb, ki jih je poročevalka predlagala, nekatere smo si že ogledali in jih preučili in eh, po našem mnenju bi nekateri v njeni predlogi res izboljšali predlog komisije. Seveda eh, smo šele v zgodni fazi analize, zato več ne morem povedati. Žal mi je, da smo prišli malce prepozno in eh, zato prosim, če bi me lahko spomnili na ta vprašanja poročevalke, namreč na začetku nas ni bilo tukaj in jih nismo slišali, bomo pa na nje z veseljem odgovorili. Okay, so, no one else is going to take the... Nihče drug ne želi spregovoriti. An, izvoli. Rok za uložitev predlogov sprememb je 9. oktober. Predloge sprememb bomo obravnavali 19. novembra, glasovanje v odboru Ekon pa bo potekalo 3. decembra. Torej 3. decembra. An, izvoli. Merci, monsieur le président. Alors, euh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sklepam, da je to besedilo precej v redu, dovolj koncenza, uživa nobenih drugih pripomb. Ni izmed tega, kar so povedali socialisti. Gospa Brez je seveda omenila številna vprašanja, ki so relevanta predvsem za Evropsko komisijo socialisti, če se prav razumele, zahtevajo ponovno umestitev določenih predlogov Evropske komisije, še posebej to zadeva tiste predloge, ki zadevajo prag za opredelitev MSP-ja, torej da bi več majhnih in srednjih podjetij dejansko imelo dostop do trga gospodarske rasti. prav gotovo, ali pa vsaj upam, da bomo imeli priložnost, da se bomo bolj poglobljeno pogovorili o tem tudi z drugimi kolegi, predvsem poročevalci in poročevalkami v senci. Veselim se sodelovanja. Hvala. Thank you, Anne, for that. I think... Hvala lepa, Anne. Gotovo. Uh boš prejela še nekaj predlogov sprememb in eh, veliko razočaranje je, da ljudje danes niso bili prisotni, torej tisti, ki so zadolženi za to, niso prisotni, da bi argumentirali predloge, ki so jih podali sami in tvoje predloge. Kot rečeno, rok za vložitev predlogov sprememb je 9. oktober, kot sem povedal že prej. 3. decembra pa bomo glasovali v odboru ikon o tem poročilu. Sedaj pa imamo 15-minutni odmor, čakali bomo namreč na naslednjo točko na dnevnem redu, zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Čakamo torej na naslednjo točko. So, colleagues, welcome back to our next item. It's... Spoštovani kolegi, nadaljujemo z naslednjo točko, to je točka 6, zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. O tem dosjeju bomo kasneje tudi glasovali in sicer takoj po sedmi točki. 120 predlogov sprememb smo prejeli pri eh, tem dosjeju, 36 jih je pripravil, eh, pripravila poročevalka. Besedo bi kar takoj dal poročevalki Barbari Kapel, kolegica iz Avstrije, je tukaj poročevalka, ki nam bo povedala, kako je s tem dosjejem. Izvoli, Barbara. <laughs> Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za te uvodne besede in takoj bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci. Veliko dela smo vložili v ta dosje in to v kratkem času. Šlo je za zelo ambiciozno nalogo, ki nam jo je naložil sekretarjat. 3. septembra smo namreč pregledali osnutek mnenja, danes pa je 24. september in danes že glasujemo o tem poročilu. Torej, res veliko dela smo opravili v kratkem času, zato se najlepše zahvaljujem poročevalcem v senci in tudi ekipi, ki nam je tukaj pomagala. Namreč vsi vemo, da brez teh sodelavcev ne bi mogli doseči tega rezultata. Sama sem bila tudi poročevalka v senci v odboru ITRE, ko, prišlo, ko smo pripravljali mnenje o plastiki. O tem mnenju smo danes glasovali in eh, velika večina članov odbora ITRE je podprla mnenje. V Avstriji se zelo veliko poroča o zniževanju plastike v medijih in mislim, da je podobno tudi v drugih državah članicah. Komisija je predlagala, da bi določene izdelke iz plastike za enkratno uporabo popolnoma prepovedali v okviru sestankov in eh, sestanka v okviru poročevalcev v senci smo mi povdarili, da želimo tukaj res dati povdarek na nekako ravnovesje. 150 tisoč podjetij, ki predelujejo in proizvajajo stvari iz plastike, je MSP-jev tem podjetjem moramo dati priložnost, da se prilagodijo novim razmeram. Seveda moramo tudi poskrbeti za pravilno označevanje biorazgledljivih izdelkov. Ta majhna podjetja morajo imeti dovolj časa, da se pripravijo na nove norme na trgu in da dobijo več sredstev za razvoj in za inovacije. Na tak način pa bodo lahko pripravili nove izdelke v tem zelo pomembnem področju inovativnem področju, kjer bodo lahko našli svojo konkurenčno prednost z inovativnimi izdelki. Ozavestiti pa moramo tudi splošno populacijo glede tega, kako ločevati odpadke in kako poteka recikliranje izdelkov. Okrepiti moramo načelo krožnega gospodarstva v vseh državah članicah Evropske unije, poleg tega pa moramo krepiti zavest o tem tudi globalno. 80 odstotkov plastičnih odpadkov se znajde v morju in na plažah in večina teh onesnaževalcev prihaja izven Evropske unije. Eden izmed največjih onesnaževalcev so ZDA. Razumeti moramo torej, kakšno so tukaj razmerja in naše, naše ukrepi morajo biti uravnoteženi. Ne smemo škoditi MSP-jem, ozaveščati moramo potrošnike in jih spodbuditi k temu, da se izogibajo prevelikim količinam odpadkov. Hvala. Najlepša hvala, hvala za ta prispevek poročevalke. Besedo bi dal poročevalcem v senci, najprej je v imenu ELS, tukaj gospa Tomc, izvolite. Lepa za besedo. Sveda najprej zahvala kolegici Kapel za njen prispevek. Resnično smo bili učinkoviti, kar je že uvodoma nakazala, v kako kratkem času smo se uspeli sporazumeti o praktično vseh najpomembnejših odprtih vprašanjih. Eh, hvala tudi kolegoma iz skupin ALDE in ICR e za pripravljeno za sodelovanje. Jasno je, da je direktiva za ravnanje z nekaterimi plastičnimi proizvodi dobra za našo okolje, dobra za našo prihodnost in želim si, da bi tudi v Evropskem parlamentu, na kar včasih tudi znamo pozabiti, prepoznali priložnost za našo industrijo. Ne pozabimo pa, da so mala in srednja podjetja tisti, ki so hrbtenica evropskega gospodarstva in tisti, ki se hkrati lahko najhitreje prilagodijo razmeram na trgu. Zato upam, da jim s to direktivo ne bomo postavili samo omejitev, ampak da jim bomo tudi pokazali smer, kam naj gredo smer, ki bo dobra za nje in za nas. Kot je že Barbara izpostavila, pa tudi sama menim, da je zelo pomembno področje, področje izobraževanja in ozaveščanja. Tega je še vedno premalo. Posebej je tega premalo zavedajoč se, da se to ne konča v okviru meja Evropske unije in da je potreben univerzalni pristop. Kajti odpadki seveda niso omejeni na meje ene države. Potrebno je postopoma prenehati z uporabo izdelkov iz plastike za enkratno uporabo na vseh tistih področjih, kjer ti proizvodi niso nujno potrebni. Vendar seveda ob tem, ko bomo na nek način prisilili proizvajalce, da bodo postopoma prenehali proizvajati takšne škodljive proizvode, pa seveda ne smemo pozabiti, da jim moramo hkrati omogočiti tudi izobraževanje in pomoč pri razvoju novih proizvodov. Hvala lepa. Thank you very much Najlepša hvala, hvala Romana za ta prispevek. Za SND ni poročevalca. Besedo dobi za EKR Bernd Luke, izvolite. Dank, uh... Najlepša hvala. Hvala gospe Kapel, ki je bila poročevalka pri tem pomembnem mnenju. Gre namreč za zelo pomembno temo. Potrdil bi to, kar so povedali tudi drugi kolegi, namreč eh, zelo dobro in uspešno smo sodelovali, tako da se zahvaljujem kolegici, ki predstavlja ELS, kolegici, ki predstavlja ALDE in gospe Kapel za dobro sodelovanje. Gre za pomembno okoljsko temo in eh, zanimivo je, da jo obravnavamo predvsem politične skupine, ki smo sredinske ali bolj desne. SND pa tukaj sploh ne sodeluje, zeleni so. Eh, ne prisotni, res je zanimivo, komu je ta tema pomembna. Za nas je to vsekakor pomembno in tudi za druge kolege, ki sem jih prej omenil. Mislim, da smo v mnenju pripravili dobro rešitev glede tega, kako bi lahko pristopili do tega vprašanja, istočasno pa ne bi pretirano obremenili podjetji. Torej podjetji, ki trenutno proizvajajo takšne plastične izdelke. Tudi meni je izjemno pomembno, da tukaj ne pridihaja do izkrivljanja konkurenčnosti med podjetji, ki imajo sedež v Evropski uniji in tistimi, ki proizvajajo izdelke izven Evropske unije, potem pa te proizvode uvažajo v Evropsko unijo. To temo moramo spremljati še naprej, namreč določeni predlogi Evropske komisije tega aspekta niso dovolj podrobno upoštevali. To pa smo v našem predlogu, v našem mnenju dobro popravili. Po mojem mnenju je torej eh, ta zakonodajni predlog sedaj uspešen in eh, z veseljem pričakujem, kako se bo izvajal. Hvala. Najlepša hvala, Bernd, hvala za ta prispevek. Sedaj pa naša belgijska kolegica v imenu skupine Alde, Live Virnek. Izvolite. Kolegs, di... Spoštovani kolegi, spoštovana gospa Kapel. Rada bi se vam zahvalila za vse delo, ki ste ga vložili v to, da smo dosegli kompromise. Tisti, ki so bili vključeni v, da, v samo delo, ste bili vsi zelo konstruktivni in produktivni. Sedaj lahko samo zavestno povem, da Alde ta predlog v celoti podpira. Količina plastike v našem okolju je raztoč problem. Negativni učinki plastike na zdravje ljudi, živali in rastlin so vse bolj očitni. Ampak naj bom jasna, rešitev za ta problem ni v rokah izključno proizvajalcev. Potrošniki so tisti, ki morajo spremeniti svoje navade in način razmišljanja. Prav zato sem sedaj dobesedno oblečena primerno za današnjo razpravo, namreč moja obleka je proizvedena 100% iz recikliranih plastenk, ki so bile zbrane v oceanu spoštovani kolegi in kolegice, položiti moramo temeljni kamen za recikliranje, ločeno zbiranje odpadkov in bolj okolju prijazno prihodnost. Hvala. Ja, hvala lepa, danes ste res odlični zgled za vse nas. Matt Carthy za GUE, ali je tukaj kdo drug, ki želi spregovoriti v okviru GUE? Ne. Gospod eh, Ferber, Ferber dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Veseli me, da imate sedaj to novo vlogo predsedujočega pri nas. Sam sem pripravil nekaj predlogov sprememb, namreč obstajajo tudi izdelki, ki so podobni plastiki, pa so dobro biorazgradljivi. Naprimer plastika, ki je pripravljena iz rastlinskih surovin. V treh do šestih mesecih se takšna plastika potem razgradi, to lahko storimo tudi doma na kompostu. Prav zato sem prosil, da se vnese v besedilo izjema za takšne plastične izdelke, poročevalka pa tega predloga ni sprejela. Zanima me, zakaj se je poročevalka tako odločila. Če sem pravilno razumela njeno razlago, je dejala, da je polipropilen in polietilen material, ki ga želimo prepovedati ali vsaj omejiti njegovo uporabo. Izdelki, ki so podobni plastiki, pa so sedaj vključeni v to predelitev plastike. To pa se mi zdi napačno. Gre namreč za zelo inovativne izdelke, ki jih proizvajajo MSP-ji, torej uporabljajo, uporabljajo rastlinske materijale, ki so podobni plastiki in tako ponujajo dobro alternativo. Upam, da boste to lahko upoštevali pri svojem predlogu. Hvala. Najlepša hvala, zanima me, če še kdo, kdo drug prosi za besedo, preden dam besedo spet poročevalki. Ne, zgleda, da ne. Barbara, izvoli, lahko odgovoriš. Sedaj si eh, slišala, da vsi podpirajo napredek eh, pri, tem, pri tej razpravi. Izvoli, Barbara. Hvala lepa. Ja, mislim, da je prišlo tukaj do kakšne napake. Razgradljivi izdelki, ki so podobni plastiki, so seveda izključeni iz kakršne koli potencijalne prepovedi takšnih izdelkov. Tako da mislim, da lahko tukaj brez težav eh, podprem tudi tvoj predlog spremembe. res je, da bomo morda potrebovali norme za takšne izdelke, ampak načeloma nisem proti temu, da bi razgradljivi materijali bili upoštevani pri sedajšnji zakonodaji. Torej, takšni biorazgradljivi izdelki morajo biti izuzeti iz prepovedi, do katere bi lahko prišlo. Poročevalci v senci pa so že povedali, da gre tukaj za obširno temo gre za mnenje, ki je izjemno pomembno in vsako leto v uh, oceane in na naše plaže naplavi 500 tisoč ton plastike. To je grožnja za zdravje ljudi, za zdravje živali, to vstopa v agroživilsko uh, verigo in gre za res pomembno temo. Zato me preseneča, da se nekatere politične skupine za to ne zanimajo, ampak to je demokracija in to moramo sprejeti. Upam, da bomo pri sprejemanju mnenja o tem, kako omejiti plastične izdelke za enkratno uporabo, res enotni. Mi smo se povezali tudi v drugih odborih, naprimer odboru ITRE. Povezali smo se z njimi in poskušamo pripraviti enotni predlog. Kolega Ferber, eh, vaš predlog lahko podprem, opravičujem se, če sem ga spregledala ali po pomoti napačno ocenila, ampak mislim, da je naš cilj enak. Nerazgradljivo plastiko moramo čim prej nadomestiti z inovativnimi izdelki. Če taki inovativni izdelki že obstajajo, pa tega seveda ne želimo omejevati. Hvala. So, thank you, thank you Hvala lepa, Barbara. Sedaj pa nadaljujemo s točko 7 na dnevnem redu in sicer gre za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava unije. Pripravljalec mnenja, tukaj je Miguel Vegas iz skupine GUE. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Moj komentar bo kar se da kratek. Koledar za naše delo tukaj ni bil eh, naklonjen našemu delu, namreč eh, v času obravnave smo imeli poletni odmor in zato ni bilo dovolj časa za široko razpravo o tem vprašanju. Bi pa vseeno rad nekaj izpostavil. Gre za dosje, kjer smo enotnega mnenja. Gre namreč za direktivo, s katero želimo najti nekakšen skupni imenovalec na tem področju. Doseči želimo enoten predlog, v katerem bodo odražena mnenja vseh političnih skupin. To sem poskušal doseči. Res je, da mi to morda pri čisto vsaki točki ni uspelo, ampak moj splošni pristop je bil tak, da sem iskal kompromise. Kot rečeno, gre za temo, glede katere se med, mislim, da vsi strinjamo. Sploh v zadnjih letih smo videli, kako pomembni so žvižgači in pravni vakum, ki obstaja na tem področju v večini držav članic, kaže na to, kako pomembno je, da pripravimo direktivo, ki bo zapolnila to vrzel. Seveda obstaja nekaj točk v predlogu, ki so bile malce bolj sporne, ampak vseeno mislim, da smo uspeli sprejeti besedilo, ki ga lahko večina podpre. Najbolj sporno vprašanje je bilo tisto, ki je govorilo o hierarhiji. Namreč, do katere mere lahko uporabimo zunanje kanale, zato da se preveri, ali so žvižgači izkoristili vse interne možnosti za poročanje o nepravilnostih. To je bilo sporno vprašanje. Interni kanali za komuniciranje pogosto ne zagotavljajo varnosti žvižgačem. Naš kompromisni predlog je bil torej ta, da ne bi zanemarili ali odpravili možnosti, da se uporabijo interni kanali. Seveda je smiselno, da se znotraj podjetja najprej interno razreši probleme. Ampak pri mnogih primerjih, v mnogih situacijah to sploh ni mogoče. Prav zato moramo zaščititi žvižgače v takšnih primerjih in jim omogočiti to, da izberejo najbolj učinkovito in najbolj varno pot za prijavo neke napake, nekega kršitva, neke kršitve prava. Seveda morajo v tem primeru žvižgači pojasniti, zakaj interni načini komuniciranja ne bi razrešili problema. Problem tukaj ni samo anonimnost, ampak tudi zaupnost. In tukaj sicer nismo dosegli soglasja glede tega vprašanja, ampak strinjali smo se, da je zaupnost izjemno pomembna. Platforme, ki bodo ustanovljene za to, da lahko žvižgači prijavijo kršitve prava Evropske unije, morajo zagotoviti načelo zaupnosti. To je izjemno pomembno. Potem se je pojavilo še nekaj težav pri področju uporabe direktive nekateri predlogi so prosili to, da imamo tukaj obsežen seznam, ampak ta seznam smo potem na koncu zožali, tako da imajo države članice vseeno še nekaj manevrskega prostora pri sprejemanju lastnega pristopa glede področja uporabe. Glavna področja, ki zanimajo naš odbor, smo obravnavali. Kar se tiče materialne pomoči za žvižgače, tukaj smo se odločili, da je potrebno pojasniti, kako bo deloval ta mehanizem. Torej, vse je odvisno od tega, ali bo eh, žvižgač dobil nek jasen status v okviru te direktive. Države članice bodo tukaj lahko sprejele lastno zakonodajo preko svojih parlamentov in na podlagi tega se bo potem urejala ta zadeva. Sam sem poskušal doseči čim širši kompromis, ampak eh, v tako široki paleti mnen je soglasje težko doseči. Mislim, da smo dosegli pozitivni rezultat, sam pa se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci in vsem drugim, ki so pomagali pri pripravi tega dosjeja. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa bi dal besedo poročevalcem v senci. Najprej Werner Langen, izvolite. Hvala lepa ampak z optimizmom poročevalca se žal ne morem strinjati. Nismo imeli dovolj časa, da bi se kakorkoli lahko pogovorili o kompromisnih predlogih. Predložili ste jih, ampak ni bilo potem nikakršnega sestanka poročevalcev v senci, nič. Potem je sledil zeleni teden. Tako da kolega, ki zdaj pravi, da se je potrudil, kolikor se je le, da, se je le dalo, To ne drži. Nismo se mogli pogovoriti o kompromisnih predlogih, niti niste vsega upoštevali z naše strani. Tako da bi bilo najbolje, če bi preložili glasovanje danes na naslednji sestanek, da se lahko intenzivno pogovorimo, kateri kompromisi so sploh sprejemljivi. To je moj predlog. Če pa poročevalec ustraja, da bi glasovali danes, bom pri šestih točkah nasprotovali. Bom povzel. Strinjamo se, da bi po sodbah v Luksemburgu res morali zagotoviti večjo zaščito. Ampak, če bi zeleni in SND ustrajali na popolni anonimnosti žvižgačev, potem sploh ne potrebujo zaščite. Tako da mora obstajati možnost in zaščita je možna le, če ni popolne anonimnosti. Drugače vse skupaj sploh ni smiselno potem načini obveščanja. Če je treba obvestiti organe, potem morajo obstajati tudi poti obveščanja, kako to storiti. To, kar je predlagala komisija, se nam zdi pravilno. Potem je tu še vprašanje, kako je s formulacijami, ki so malce dvoumne. Recimo predlog spremembe 57. Particularly, piše. To in tudi vse ostalo, to je dvoumno, tega ne moramo podpreti. Čas za odziv organov. Zeleni si želijo 4 do 6 tednov, komisija 3 mesece, ne vem, kako se bomo dogovorili, o tem se je treba še pogovoriti. In potem možnost popravkov poročan v organih. Kaj naj bi to pomenilo? žvižgač ne bi moral imeti možnost popravka poročila, ki ga pripravi organi. Ne razumem. Potem dokazno breme. Da mora obstajati dovolj informacij. Ja, ne vem, s, komu vsemu, čemu vsemu bomo odprli vrata z vsem tem. To me spominja na stare čase da je bilo treba obveščati o čisto vsem, vključno z imeni družinskih članov. To me spominja na čase DDR. Ključno vprašanje, kompromisni predlog številka šest, lahko pritrdimo le, če se o tem ne bo glasovalo, ampak najbolj smiselno bi bilo, če glasovanje preložimo na naslednji sestanek in se o tem najprej še ustrezno pogovorimo. Hvala lepa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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skupina SND toplo pozdravlja predlog komisije, to moram povedati za začetek. Gre za predlog, kateremu, za katerega smo pozivali že kar nekaj časa po panamskih dokumentih, po uh, vseh škandalih povezanih s pranjem, de, s pranjem denarja. Vsi ti škandali so prišli na dan le zaradi žvižgačev, tega se moramo zavedati. Zaščita žvižgačev pa je sramotno slaba v Evropi in s tem dosjejem šele pričenjamo odpravljati oziroma popravljati situacijo. Predlagali smo nove člane z obveznosti držav članic, da bi morale sodelovati in v odborih eh, taks in pana smo povedali, da države članice ne sodelujejo v zadostni meri in ne dovolj odprto druga z drugo. S temi novimi določbami, ki, jih, res, ki jih z veseljem vidimo v kompromisnih predlogih, bomo zagotovili, da bo sodelovanje med državami članicami iskreno in učinkovito in to res potrebujemo. Prav tako smo povdarili potrebo, da je treba zagotoviti anonimnost vižgačev in njihovih podatkov in spremljati, kdo ima dostop do teh informacij in kdaj, tako da nihče ne bo dostopal do tako občutljivih informacij uh, brez nadzora. Skupina S in D je tudi predlagala novo ambiciozno časovnico glede tega, kdaj, kako je treba ukrepati pri poročanjih žvižgačev. En teden je časovni rok, potem, ko se prejme informacije in en teden, da se zagotovijo prve povratne informacije žvižgačem. Upali smo, da bodo druge skupine ta predlog podprle, ampak žal nismo uspeli doseči večine, ki bi bila potrebna za to. Čestitamo poročevalcu za upravljeno delo, se pa že veselimo, da bo ta dosje sprejet čim prej, ker je to nujno potrebno za zaščito žvižgačev v Evropi. Želeli bi si torej boljšega postopka, je pa res, kot je dejal Werner Langen, želeli bi si, da bi se bolje obravnavalo in vodilo ta postopek. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zile za EKR, se mi zdi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu, ki je skušal najti pravo ravnovesje v poročilu. 183 predlogov sprem je bilo uloženih in očitno je, da se mnenja razhaja, v kolikšni meri in kako bi bilo treba zaščititi žvižgače ker gre za mnenje, mislim, da se moramo držati pristojnosti našega odbora in to pomeni, da se moramo v prvi vrsti držati predvsem ekonomskih in finančnih vidikov, ki so povezani z žvižgači. Naša skupina meni, da je nesorazmerno črtati postopke za notranje kanale poročanja. Podpiramo pristop odbora Juri, da bi se morali pri doseju sredotočiti na relevantne sektorje, ne le, da en pristop ustreza čisto vsem. Hkrati sem vesel tudi, da ste upoštevali moje predloge sprememb, da je treba vse skupaj povezati tesno tudi s finančnimi storitvami, ne le s posameznimi podjetji. Sam sem naklonjen zaščiti žvižgačev. Ampak, eh, če si pogledamo napredek tega dosjeja, se bo naša skupina vzdržala pri končnem glasovanju. Hvala lepa. Hvala, gospod Zile. Nikogar ni z vrst Alde, tako da se bomo kar takoj vrnili k poročevalcu. Ne? Se upravičujem. Moli je z nami, izvoli, minuta. Ja, prav se bom potrudila. Tudi sama bi se rada zahvalila Miguelu za upravljeno delo, vrnila bi se na to, kar je povedal gospod Langen. Ja, res je škoda, da nismo imeli dovolj časa za razpravo, ker je bila časovnica takšna, kot je, ampak naše mnenje bodo obravnavali tudi drugot. Podpiramo kompromise, ki jih je predlagal poročevalec, lahko kar se tiče področja uporabe žvižgaštvo bi bilo treba zaščititi tudi ko, tako, ko gre za, in, za javni in zasebni sektor in treba bi bilo preprečiti vse, kar je v nasprotju s pravom. Strinjamo se s poročevalcem glede kanalov poročanja. Žvižgači bi morali najprej poročati interno, če pa to ni možno, potem bi lahko najprej poročali tudi eksterno. Uh, Treba je zavarovati žvižgače pred poročilnimi ukrepi. Preteklost kaže, da so se žvižgači pogosto soočali s kaznimi, da se je zopr njih spremalo. Kaznive ukrepe tudi zopr njihove družine in zato je treba res zaščititi zaupno in anonimno poročanje. Uloženi so bili tudi predlogi sprememb v zvezi s povratnim informacijami žvižgačem, ker so običajno prepuščeni kar v temi in ne vedo, kaj se je s tem, kar so sporočili, zgodilo. Res je škoda, da nismo imeli dovolj časa, da bi se pogovorili o kompromisih, ampak ELS eh, e bi morala razmisliti o tem, da to podpre, ker vlada vse splošna podpora temu, kar počnemo in res bi bilo škoda, če bi izpadlo, da so nekatere skupine na nasprotni strani tega, kar želimo zagotoviti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajemo besedo znam poročevalcu. Bon, muito rapidamente. Ja, zelo na hitro. Res je, da časovnica ni bila idealna. Tehnično gledano preprosto ni bilo mogoče izpeljati več sestankov s poročevalci v senci zaradi razlogov, ki sem jih že navedel. Bom pa še enkrat povdaril tisto, kar je pomembno. Treba je izpolniti pričakovanja naših državljanov. To je prvo. Vsi se spominjamo napadov, ljudi, ki so umrli v tragičnih okoliščinah primerov, zaradi katerih res moramo izkazati odgovornost in tega ne moremo več prelagati. Govora je o direktivi. In mislim, da je povsem jasno, da bi moral direktivo Evropski parlament sprejeti. Če bomo to zagotovili, bomo že s tem poslali pomemben signal javnosti. pošiljamo močan signal, še vedno pa imajo države članice proste roke, kako prilagoditi zakonodajo tako, da bo ustrezala za okoliščinam v njihovi državi. Gre za pravni vakum, kot sem že povedal, ki ga je vsekakor treba zapolniti. Hvala poročevalcu. In o tem bomo glasovali kar takoj. Werner, izvoli. Še enkrat bi prosil, da glasovanje o zakonodaji o žvižgačih preložimo, saj nismo imeli priložnosti se dejansko pogajati o kompromisih in najti ustrezno rešitev. To je moj predlog, da glasujemo na prihodnjem sestanku. Tudi brez tega nas čaka kar nekaj glasovanj. Uh, uh, Hvala. Razumem. Pogosto se kaj takega zgodi, ampak eh, koledar je tako ali tako že natrpan, sploh pri pristojnem odboru. In če bomo mi glasovanje prelagali, bi lahko mnenje postalo, bi lahko mnenje pravzaprav bilo neučinkovito, ker se ne bi držali časovnice. Tako da bi prosil, da glasujemo v vsakem primeru. Tudi če imate najverjetneje prav, da bi bilo vsekakor eh, koristneje imeti na voljo več časa, ampak tako pač je. Ne vem, bi morali eh, narediti krajši odmor? Ne, potem lahko kar glasujemo. Prosim, da glasujte kot preizkus, ustavite glasovalne kartice in glasujte kot test, torej je testno glasovanje, izvedimo, da smo prepričali, ali vse deluje. Any? Still three members, two members. Dva poslanca še čakamo. Zdaj je že eden preveč. Prav, končali smo s tesnim glasovanjem. In tako se lahko kar lotimo prvega glasovanja na dnevnem redu. Bonitetne zahteve za investicijska podjetja, poročevalec je Markus Ferber. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 9, za, proti, preverimo, preverjamo predlog srembe številka 9. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 glasov za, 18 proti. Kompromis P, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis C za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G A je bil to. Kompromis H. Ja, ja, kompromis G A. Kompromis G A. Aha, o G pa nismo. Kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G A za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe, ki so ga vložili zeleni. Vi mu nasprotujete. je dovolj dvignjenih rok. Ja, želel bi povdariti, če je bilo dovolj časa, eh, bi morali to preveriti in ne gre za ugovor v kolegiju. Morali pa bi imeti na voljo dovolj časa, da to preverimo. Prav, kompromis I. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromis J za proti vzdržani sprejeto. Kompromis K za proti vzdržani sprejeto. Predlog sreme 294 za proti vzdržani sprejeto. 295 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis L za proti vzdržani sprejeto. Kompromis Q z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Glasovanje o predlogu komisije, kot je bil spremenjen, glasujemo poimensko joj, se upravičujem. E, druge barve so kot običajno. Predlagam, da se vrnemo na tiste barve, kot jih imamo običajno, ker imamo druge odtenke, sive in bele. No, predlog sveme 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 1 za, proti vzdržani sprejeto. 4 za, proti vzdržani sprejeto. 53 za, proti. Preverimo. Glasujemo o predlogu sprejeme 53. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti in 18 za. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po mojem, z isto večino, ampak če hočeš, sven lahko preverimo. Prav preverjamo. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 19 za. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa res lahko glasujemo o predlogu komisije, kot je bil spremenjen. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 33 za, 8 proti, nihče vzdržan. Tako da je bila odločitev, da se pričnejo medinstitucionalna pogajanja. Zdaj še o tem glasujemo z eh, poemenskim glasovanjem. Konec glasovanja. 34 za, 8 proti, nihče vzdržan. Čestitke poročevalcu. Gremo na drugi del bonitetnih zahtev za investicijska podjetja, 30. predlog spremembe, ki je brezpredmeten. Prav potem, kar kompromis Q za protivzdržani sprejeto, kompromis A za protivzdržani sprejeto, predlog spremembe 35 za protivzdržani sprejeto. 15 juri za za, proti vzdržani sprejeto. 16 juri za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis C za, proti vzdržani sprejeto. Juri 22 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 23, za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 24, za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 25, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 26, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 27, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 53 za, proti, vzdržani ne vidim zelenih. Imate stališče o tem? Preverjamo, potem glasujte, prosim. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 20 za. Tale je brezpredmeten kompromis E, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis. Kje pa smo? Osma stran. IA za proti vzdržani sprejeto kompromis J za proti vzdržani sprejeto kompromis K za proti vzdržani sprejeto kompromis L za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 179 za proti vzdržani zavrnjeno 180 za proti vzdržani zavrnjeno 181 za proti vzdržani. Preverjamo, preverjamo, predlog sem vesto 81. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 21 proti. 182 za, proti. Tule ne dvigate rok, preverjamo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti, 16 za. Juri 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. 183 za, proti vzdržani zavrnjeno. 184 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis M za, proti vzdržani sprejeto. Juri 51 za, proti. Preverjamo Juri 51. Glasujte. is. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, 16 proti, kompromis N za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti vzdržani, sprejeto. Juri 1 za, proti vzdržani, sprejeto. Juri 2 za, proti vzdržani, sprejeto štirinajst in tri za, proti vzdržani sprejeto, petnajst za, proti vzdržani zavrnjeno, Juri štiri za, proti vzdržani sprejeto, Juri pet za, proti vzdržani sprejeto, šest, Juri šest za, proti vzdržani sprejeto, ena in sedemnajst za, proti vzdržani sprejeto, osemnajst za, proti vzdržani sprejeto, Juri sedem za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, Juri 8 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani sprejeto, Juri 9 za, proti preverjamo, glasujte prosim o Juri 9. Vote is closed. A draw, 22, 22. 22, za 22 proti zavrnjeno, Juri 10 za proti vzdržani sprejeto, Juri 11 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 za proti vzdržani zavrnjeno, 22 za proti vzdržani sprejeto. Juri 12 je identičen, prav potem 23 za, proti. Glasujemo elektronsko, prosim. Nisem razumel, ali so alde za ali proti. Is, yeah, is 23. O 23, tako je, smo glasovali izenačeno 22 za, 22 proti, tako da je zavrnjeno, ampak prav, da smo preverili. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25, ne, ta je brezpredmeten. Tako da gremo na 3 in 26, tudi to je brezpredno 27, torej za, proti. Preverjamo predlog 27. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 13 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti, preverimo. Številka 28 preverjamo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 eh, za, 23 proti. 29 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis R za, proti vzdržani sprejeto. 4 za, proti. Preverjamo. Predlog se ime 4. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za 19 proti. Glasujemo o predlogu komisije, kot je bil sprejet, s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 35 za, 9 proti, noben vzdržan. Odločitev, da se pričnejo medinstitucionalna pogajanja. Glasujte, prosim, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 35 za, 9 proti, nihče vzdržan. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa gremo naprej. Osnutek mnenja o plastičnih proizvodih. Poročevalka je Barbara Kapel. Kompromis A za, proti, vzdržani preverimo elektronsko. Mislim, da je sprejeto. Pa bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. 34 za, 10 proti. Sprejeto. Predlog srembe 72 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog srembe 14 za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 75 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 86 za proti vzdržani. Mislim, da je enaka večina zavrnjeno. 87 za proti vzdržani zavrnjeno tale je bil umaknjen, potem je na vrsti 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 še, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vračamo se na predlog sprejme 92. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O 20 smo že glasovali. O 20 smo glasovali. Lahko še enkrat, ampak glasovali smo. Bomo torej še enkrat o predlogu sprejme 20. 93 je bil umaknjen. Na našem seznamu je 93 umaknjen. Tako je. Predlog spremembe 93 je bil umaknjen, tako da glasujemo o predlogu 20. Nekdo je prosil, da glasujemo še enkrat o 20, tudi na tej strani mize. Tako da za proti zdržani zavrnjeno. Kompromis D je bil umaknjen, tako da glasujemo o predlogu spreme 94 z ustnim predlogom spreme za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še o izvornem 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, preverimo, glasujemo elektronsko o 95. Vote is closed. Adopt. Konec glasovanja. O 96, če moramo glasovati za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti. Preverjamo elektronsko. O 97. Yeah, is clearly rejected. Close? close the vote. Yes. Konec glasovanja. 98 za, proti, vzdržani. Vi ste za, preverjamo 98. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 99 za, proti. Preverjamo 99. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Izenačeno, zavrnjeno torej 21 za, 21 proti. Predlog srembe 100 za, proti. Vzdržani zavrnjeno 19 za, proti. Vzdržani 19 zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, bomo preverili. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 22. Razreme 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, spreverimo predlog sreme 108. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 31 proti 13 za, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 in 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sredembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114, kaj ne? 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I za, ALDE, za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto ena, za, proti, proti, glasujemo o predlogu spremembe številka ena, ker niste dvigovali rok. Vote is closed. Konec glasovanja. One nine. 119 in 120 sta predloga sprejem, ki sta bila umaknjena. Na mojem seznamu je označeno. Pravo sprejemba številka 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprejeme 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 41 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 42 za, proti vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti. Preverimo predlog sprejme 43. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis K za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 47 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Predosprejme 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, preverimo številka 52. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za, proti, vzdržanje sprejeto. 54 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis na, za, proti, vzdržanje sprejet. 57 za, proti, vzdržanje zavrnen. Kompromis o, za, proti, vzdržanje sprejeto sprejet, 60 za proti. Preverjamo predlog spremembe 60 začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnen. 22 proti 20, zdaj pa 61 za proti vzdržani. Zavrnen. 62 za proti vzdržani. Zavrnen. 63 za, proti vzdržani zavrnen, kompromis P za, proti vzdržani sprejet, 68 za, proti vzdržani zavrnjen. Zdaj pa še glasovanje glede predloga, kot je bil dopolnjen, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. 25 za, 19 proti, eden vzdržan, sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa bomo glasovali o osnutku mnenja o zaščiti oseb, ki prijave kršitve prava unije. Kompromis A za, proti, preverjamo začetek glasovanja. Vote is closed. Ardo konec glasovanja, sprejeto kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejet. ne vidim. ECR, preverjamo, kompromis E, začetek glasovanja. The vote is closed, is adopted 20... Konec glasovanja sprejeto 26 proti 19, zdaj pa kompromis F za proti vzdržanje sprejet, kompromis G za proti, preverjamo kompromis G, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejet 23 proti 18, kompromis H za proti vzdržajni sprejet, kompromis I za proti vzdržajni sprejet, predlog spremembe 171 za proti vzdržajni sprejet, kompromisija za proti vzdržajni sprejet, ampak preverjamo začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 proti 15, 8 vzdržanih, kompromis K, za proti vzdržanih sprejet, kompromis L, za proti vzdržanih sprejet, predlog spremembe 193, za proti. Preverjamo začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja izenačeno, torej zavrnjen 21 proti 21. Kompromis M za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 201 za proti vzdržani sprejet. 205 za proti vzdržani sprejet. 206 za proti. Preverjamo predlog spremembe 206 začetek glasovanja. 206. Amendment 206. Is... Predlog spremembe 206, konec glasovanja, zavrnjen. 23 proti 20. Predlog spremembe 22 za proti vzdržani. Preverjamo začetek glasovanja. Večina, ampak tesen izid. Konec glasovanja izenačeno 22 proti 22, zavrnjen predlog spremembe 23 za proti vzdržani. Ne vidim rok, še enkrat preverjamo 23. predlog spremembe. Začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 proti 19. Kompromis N. No za, proti, vzdržani sprejet, 27 za, proti, vzdržani. Preverjamo predlog spremem B27, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 25 proti 17, kompromis O za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis P za, proti vzdržani. Sprejet predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejet 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet 37 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejet 38 za proti. Preverjamo predlog spremembe 38. Začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Je sprejet 39 za proti vzdržani sprejet 40 za proti. Preverjamo predlog spremembe 40. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Zavrnjen. 23 proti 21, 41 za proti vzdržani. Sprejet 42 za proti vzdržani. Preverjamo predlog spremembe 42 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 23 proti 21, 43 za proti vzdržani. ELS pri 43 proti zavrnen, 45 za proti vzdržani zavrnen, 44 za proti vzdržani zavrnen, 46 za proti Preverjamo predlog spremembe 46. Glasujemo vote. Mislim, da je sprejet konec glasovanja. Da, sprejet 29 proti 12, 47 za, proti vzdržani zavrnen, 48 za, proti vzdržani zavrnen, 49 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 49 za začetek glasovanja. Sprejet. Še preverili bomo 33 proti 10, v redu 50 za, proti vzdržani sprejet 51 za, proti vzdržani sprejet 52, brezpredmeten 53 za, proti vzdržani sprejet 54 za, proti vzdržani zavrnen 55 za, proti vzdržani sprejet vzdržani, zavrnen, 56 za, guje ste za, predlog spremembe 56, proti vzdržanje, sprejet, 57 za, proti, vzdržanje, zavrnen, 60 za, proti, vzdržanje, To bomo preverili. Tam se nekaj premika znotraj skupin, morda se pa motim. Konec glasovanja. Zavrnjen 22 proti 21. 58 in 59 skupaj za, proti, vzdržani. Zavrnjena 61 za, proti, vzdržani zavrnjen, 62 za proti držanje sprejet, 63 za proti vzdržanje zavrnjen, kompromis Q za proti vzdržanje sprejet, 67 za proti vzdržanje zavrnjen, 68 za proti vzdržanje sprejet, 69 za proti vzdržanje zavrnjen, 70 za proti vzdržanje sprejet, proti, vzdržani, zavrnjen, tri, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 71, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 72, za, proti, vzdržani, sprejet, 73, za, proti, vzdržani, sprejet, 74, za, proti, vzdržani, sprejet, 75, za, proti, vzdržani, sprejet, glasujemo v sklopu 76. predloga spremembe do 83. Ne. 76 ločeno za, proti, vzdržani, spred. Zdaj pa sklop od 77 do 83 za, proti. Preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen 23 proti 21. Predlog spremembe 85 za proti. Preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejet 24 proti 21, 87 do 90 v sklopu za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 4 in 91 za proti vzdržani zavrnjena, potem pa 92 za proti. Preverjamo predlog spremembe 92, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja, sprejet. 5 in pa 93 za proti, vzdržani, zavrnjena, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen, potem pa v sklopu od 96. predloga spremembe do 102. Ne, 96 do 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti vzdržanje sprejet 101, 100 do 102, ne. Stoti predlog spremembe je že bil v sklopu. Bomo glasovali še enkrat. O stotem ni bilo čisto jasno za, proti vzdržanje zavrnjeno. Zdaj pa 101 in 102 skupaj v redu za, proti vzdržanje zavrnjeno sprejeto, zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu s poimenskim glasovanjem. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 24 glasov za, 15 proti, 7 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa predstvo ponovno predajam skupnemu sestanku ikon.